Kolegice in kolegi, želela bi začeti današnji sestanek. Kot običajno se nas prenaša preko interneta. Začnimo s prejetjem dnevnega reda in v kontekstu dnevnega reda imam dve ali tri informacije. Kot najprej, gospod Ugijas je obvestil sekretarjat, da ne bo uspel priti na današnji sestanek. Zato izmenjava mnen o njegovem predlogu eh, poročila, ki je točka 6 na dnevnem redu, to je prihodnost regionalnih letališč in storitev značega prevoda v Evropski uniji, bo na vrsti jutri pod točko 8. Zdaj bi prosil, prosila tudi gospoda Alfonzija za fleksibilnost, če bi lahko danes govorili o njegovem poročilu. In če ne bomo danes uspeli zaključiti, potem bomo nadaljevali z razpravo jutri. Tako nas bo manj pritiskal čas. Po predstavitvi in izmenjavi mnen z gospodom ministrico bi vas želela obvestiti o tem, o čem bo govora pod točko 10, to so instrumenti za porezdelitev tveganja. Tako da vam predstavim, kje smo pri tej točki. Vse bom razložila, ampak to šele po izmenjavi mnen z gospod ministrico. To so spremembe dnevnega reda in upam, da se strinjate z njimi, tako da lahko sprejmemo dnevni red. No, kar zadeva druga točka, sprejeti zapisnika se je prejšnjega sestanka 14. novembra 2011. Zapisnik je zdaj na voljo in šteje se, da bo sprejet, če ne bo nihče podal nobenega ugovora med današnjim sestankom. Po točko 3 sporočila predsednice o tem nekaj več po izmenjavi mnen z Žbeto Benkovsko, ministrico za regionalni razvoj, predsedujočo svetu. Tema bo ocena polskega predsedovanja Svetu Evropske unije, zlasti kar zadeva našo politiko, kohezijsko politiko. Predsedstvo je prišlo do svojega zaključka. Čas dejansko leti. Svet za splošne zadeve je bil namenjen tej politiki, tako da nam gospa ministrica lahko pove veliko o teh stvarih. Zatem bo sledila razprava, tako da bi kar takoj prosila gospod Žbeto Bjankovsko, da poda oceno polskega predsedovanja. Izvolite, beseda je vaša. Hvala, gospod predsedujoča. Ja, čas res hitro teče. Spomnim se, da smo se na prvem sestanku srečali 2. julija in zdi se mi, kot da bi bilo to včeraj. Uh, takrat smo prevzeli predsedovanje svetu, kar zadeva regionalni razvoj. Zdaj pa zaključujemo svoje predsedovanje. Zdaj pa po Polsko. Polsko predsedstvo se torej zaključuje. Prišlo je v posebnem času za Evropsko unijo. Po eni strani je komisija junija predstavila sporočilo o evropskem proračunu za obdobje 2014-2020, kasneje oktobra pa so bili sprejeti zakonodajni svežni za vsako politiko. Tako se je odvijala formalna razprava o nalogah v okviru te politike. Tako smo jo začeli in govorili smo o njenem izvajanju. Zdaj pa smo priča gospodarski situaciji, ki je vsem zelo dobro znana. Ta razprava je bila zelo težavna, pogosto. Poskusili pa smo se držati dnevnega reda, ki smo vam ga predstavili julija. In to v skladu s motom polskega predsedstva je kohezijska politika učinkovita in uspešna in teritorijalno raznolik odziv na izzive, ki smo jim priča Evropske unije. Uniji. Želimo izboljšati vse lasnosti te politike, tako da imamo celovit in ozemensko fokusiran pristop. Praktično vsi, s katerimi smo govorili o tem, so se strinjali, da se moramo osredotočiti na rezultate pri tej politiki. Formalni trend polske politike je usmerjal tudi predlog eh, in 13, sestan, 13 sestankov strukturne delovne skupine na svetu Evropske unije. Na teh zasedanjih so država članice predstavile svoje preliminarno mnenje glede strateškega programiranja, glede tem, glede pogojev in glede instrumentov za vzemanski razvoj, torej teritorijalni razvoj. O podrobnostih več kasneje, ampak o prvih dveh točkah, strateško programiranje in tematski fokus, tukaj smo uspeli narediti velik korak naprej v naših razgovorih. Tako da danskemu predsedstvu predajamo dosije, ki je že precej napredoval. Na začetku smo organizirali štiri tehnične sestanke posvečene tem temam. Tudi evropski poslanci so se jih lahko udeležili. Povzela bom razpravo in ta je bila tudi povzeta v poročilu sveta o predlogih zakonodaje, o poročilu o napredku. Teme, ki so bile izbrane, so bile potrebne politične podpore. O teh smo razpravljali na ravni ministrov, ki so odgovorni za kohezijsko politiko med svetom za splošne zadeve. Pred Nekaj dnevi je potekal ta sestanek, 16. decembra. Države članice so pozdravile dosežen napredek, zlasti kar zadeva močno povezanost med kohezijsko politiko in strategijo Evropa 2020. Bolj smo osredotočeni na rezultate in na pristop na evropski ravni ter na nižjih ravnih, na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Ob upoštevanju tega, da so ti predlogi dobra podlaga za pogajanje, je vsaka država članica povdarila, da je treba o tem govoriti še bolj poglobljeno. Zlasti, kar zadeva instrumente povezane z izvajanjem politike. Glavni zaključki pa so naslednji. države članice, ki pozdravljajo predloge komisije, ki zadevajo skupni strateški okvir. Po mnenju vseh tak skupni strateški okvir, tak dokument pripomore k izboljševanju povezovanja različnih ravni, nacionalne in evropske ravni. Pristop komisije k temu pa po mnenju številnih držav članic ni ustrezen. Zlasti, ker zadeva način sprejemanja predlogov. Komisija predlaga delegirane akte, ki jih sprejme samo komisija. O tem je potekala razprava in predsedstvo je predlagalo, da naj bi skupni strateški okvir sprejeli kot zakonodajni akt. To je kot prilogo k splošni uredbi, ki jo sprejme Evropski parlament in svet. Taka rešitev, po našem mnenju, povečuje politično prioriteto tega dokumenta v procesu priprave programov. Ta predlog je del prizadevan Polske, da še poveča pomen kohezije v okviru evropskih politik. Ta predlog, to vam lahko rečem že danes, je bil pozitivno sprejet strani držav članic. Vse, razen ene, so bile navdušene nad tem predlogom 16. decembra. ker je treba izboljšati kohezijo med nacionalnimi in evropskimi politikami in strategijo Evropa 2020, je večina držav članic izrazila pomisleke da, nad tem, da naj bi mehanizmi predlogov komisije to omejevali, zlasti mogoče letna priporočila, ki naj bi predstavljalo glavno referenčno točko v procesu izbiranja tematskih ciljev. Med formalnim zasedanjem so vsi ministri se izrazili proti takemu pristopu. Opozorili so na dejstvo, da dokument, na katerega bi se lahko sklicevali, so nacionalni reformni programi. Države članice se strinjajo, da partnerski sporazum ali pogodba, tako kot skupni strateški okvir, morata izpostavljati glavni okvir za programe. Države članice močno poudarjajo to, da je treba racionalizirati vsebino pogodbe in programov in vseh zahtev, pri katerih prihaja do podvajanj, te je treba omejiti in izločiti. Evropska komisija je podala še en predlog in uvedla še eno novo temo. In sicer gre za nov mehanizem tematske koncentracije ali tako imenovanega ring fencinga. Države članice podpirajo zamisel, da ne bi osredotočili vire na omejeno število prednostnih področji. Podarjajo pa tudi to, da naj bi minimalne zgornje zneske opredelili glede na različne pogoje glede na družbeno-ekonomski razvoj, glede na regionalni razvoj. Tudi to je bilo predstavljeno 16. decembra na ministerskem zasedanju. Predsedstvo je predlagalo, da naj bi bil minimalni znesek za vire predlagan med pogajanji za partnerske pogodbe in da to ni nekaj, kar bi morali postaviti od zgoraj. Države članice so povdarile, da je treba postaviti tudi pogoje. Glavni namen tega je zagotoviti, da se izpolnijo ključni pogoji za uspešnost programov. Obenem je bilo povdarjeno tudi to, da tisto, kar predlaga komisija o pogojih, ne odraža ustrezno tega pristopa. Veliko pomislekov je bilo povezanih prav s temi pogoji, zlasti kar zadeva makroekonomske pogoje, ki presegajo okvire kohezijske politike in veliko krat se to prekriva s pristojnostmi držav članic in komisije. Države članice so pozdravile željo potem, da je treba povečati pomen instrumentov za kohezijski in regionalni razvoj, vendar pa so podarjali, da smo še na začetku teh pogovorov. Treba je povečati število instrumentov, tako je mnenje držav članic, poleg tega, da imamo skled, sklad za originalni razvoj in socialni sklad, ampak da to naredimo na tak način, da to ne bo zapletlo izvajanja teh skladov in programov. Začeli smo se tudi pogajati o pogojih, o teritorijalni dimenziji. Sestanek pristojnih ministrov, odgovornih za kohezijsko politiko, je bil organiziran trikrat in pripričana sem, da bo tudi prihodnje predsedstvo to naredilo na podoben način. Še en pomemben dosežek bi Želela podariti se je bilo zahtevnega veliko trdega dela. Gre za pogajanje o dveh predlogih sprememb eh, sedanje uredbe 1083. Prva se nanaša na finančni inženiring in druge na začasno povečanje sofinanciranja za tiste države članice, ki imajo finančne težave. Toplo se zahvaljujem Evropskemu parlamentu in vsem tistim, ki so sodelovali pri tem in tudi za hitro odločanje, kar zadeva spremembe pri tej uredbi. Med predsedovanjem smo uspeli tudi doseči dogovor o priporočilih, kar zadeva izvajanje Evropske strategije za Balsko regijo. Zadnja različica sklepov je bila sprijeta 15. novembra na svetu za splošne zadeve. V teh šestih mesecih smo organizirali tudi številne sestanke in konference na neformalni ravni razprave. Večinoma so zadevali instrumente in mehanizme za izboljšanje teritorijalnega pristopa k razvoju. Gre za celovit pristop k regionalnemu razvoju predstavniki držav članic evropskih institucij, mednarodnih organizacij, znanstvenega kroga so se aktivno odeleževali teh razprav. Toplo se zahvaljujem Evropskemu parlamentu in europoslancem za njihovo sodelovanje, saj so bili prisotni prav na vseh sestankih in konferencah. Dovolite, da omenim tudi to, da je odbor regij 17. in 18. oktobra obiskal Varšavo in zahvaljujem se za plodne razprave o prihodnem svežnju kohezijske politike in o poenostavitvi eh, obstoječe uredbe in usmerjenost na rezultate. Glavni zaključki zadnjih šestih mesecih za neformalnih razprav so bili izbrani v poročilu polskega predsedstva o teritorijalni dimenziji evropskih politik in o prihodnosti kohezijske politike. Tudi v tem dokumentu smo omenjali načrt za celovit teritorijalni pristop za razvoj regionalnih področji. No, oba dokumenta sta bila predmet številnih posvetovanj z državami članicami in evropskimi institucijami. Vrhunec teh pogovorov je bil neformalni sestanek ministrov v Poznanu 24. in 25. novembra. Tako sklepi predsedstva in eh, načrt, tako imenovani roadmap document, jasno kaže ta, da obstaja korelacija in povezava med teritorijalno dimenzijo, specifičnim pristopom in učinkovitostjo. Učinkovitost mora biti osnovni kriteriji za izvajanje teritorijalnega pristopa. In to mora biti tudi glavni rezultat. Poleg tega smo opazili še nekaj. Ne moremo najti rešitve, ki bo ustrezala vsem teritorijem, vsem regijam. Zato je treba zagotoviti, da se odločitve spremljajo na pravi ravni. teritorijalni ali regionalni pristop je lahko učinkovit način za doseganje evropskih ciljev, saj združuje zunanje aktivnosti z edinstvenimi konkretnimi zmogljivostmi posebn, posameznih regij. Tako Lizbonska pogodba kot delo, ki so ga upravile države članice doslej, zlasti teritorijalna agenda 2020, sta glavni referenčni točki za prihodnjo ozemensko usmerjeno kohezijsko politiko. To predstavlja sestavni del skupaj s krepitvijo teritorijalnega pristopa. Mesta tukaj igrajo pomembno vlogo. To so gonila napredka in razvoja. Soočajo pa se številnimi problemi, zato je treba pripraviti take instrumente, da se bodo odražale specifike posameznih urbanih okolij. Še ena pomembna tema razprave je, bila, je bilo evropsko teritorijalno sodelovanje. Predsedstvo je vodilo razpravo o prihodnosti prihodnih transnacionalnih programih sodelovanja. Poleg tega je predsedstvo organiziralo tudi razpravo med državami članicami in Evropsko komisijo o transnacionalnih programih sodelovanja, ki se izvajajo na zunanjih meja Evropske unije. Veseli me, da je tisto, kar smo predvideli, namreč, da udeleženci v razpravah, da se strinjajo s tem, da je treba programe izvajati v sodelovanju z zunanjimi partnerji in da morajo tudi zunanji partnerji spoštovati naša pravila kohezijske politike. Zahvaljujem bi se Finski za organizacijo sestanka, ki je potekal prejšnji teden o sodelovanju s partnerskimi državami v okviru Varšavskega programa. Tukaj govorimo o programih ki se izvajajo na zunanjih meja Evropske, mejah Evropske unije. V povzetku šestmesečne razprave naj povdarim, da obstaja velika volja na strani regij in držav člani, da se poveča učinkovitost kohezijske politike tako z boljšo koordinacijo sektorskih aktivnosti, tukaj govorim predvsem o skupnem strateškem okviru, in z boljšo temansko koncentracijo strukturnih skladov, večjimi pogoji in tako teritorijalni kot urbani pristop in tudi s tem, da izboljšamo spremljanje in ocenjevanje. Glavna naloga formalnih pogajanj v svetu je, da ugotovimo, kako naj se zapišejo te naloge. Pripričan sem, da bo dansko predsedstvo nadaljevalo s temi razpravami. Še enkrat bi se zahvalila vsem predstavnikom Evropskega parlamenta za aktivno sodelovanje in udeležbo na naših sestankih in v aktivnostih, ki smo jih organizirali med polskim predsedstvom. Pripričana sem, da med dvema naslednjima predsedstvoma, da se bodo te razprave nadaljevale tako znotraj te politike kot zunaj nje in da bomo učinkovito uspeli pripeljati ta pogajanja o zakonodajnem svežnju do konca. Hvala lepa, gospa ministrica. Ja, vielen Dank. Um, ich um, finde, dass Hvala lepa. Mislim, da je polsko predsedstvo opravilo dobro delo. Tukaj šlo za nov postopek. Nikoli prej ni bilo tako, da bi parlament imel pravico soodločanja. Tako da je bilo zelo pomembno, kako se bo sta svet in pa parlament skupaj lotila besedila uredbe. In mislim, da je to sodelovanje potekalo dobro. In eh, v zvezi s tem me zanima, ali lahko ocenite kako poteka delo v svetu. Ali bi lahko na podlagi pogovorov, ki so potekali, torej govorimo o splošnih razpravah v okviru delovne skupine v zvezi z to uredbo, ali bi lahko povedali, katere točke iz predloga komisije svet popolnoma zavrača. Kje pravi svet, to sploh ne gre, in kje je jasno, da svet teh točk ne bo sprejel. Eh, morda bi lahko te točke omenili in na ta način bi mi imeli nekaj več informacij o tem, kakšno stališče sveta. Much, eh, Hvala lepa, zdaj pa gospod Deli. Merci, la Merci. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala lepa tudi predstavnici polskega predsedstva, V našem odboru smo mnenja, da kohezijska politika resnično nudi dolgoročne odgovore za številne izzive, ekološke, socialne, gospodarske, dopušča tudi, da trajnostno zmanjšamo neenakosti med posameznimi ozemlji. Prvo vprašanje, ki ga imam, pa se pravzaprav nanaša na to, kakšne odnose imate z državami ko govorite o opredeljevanju proračunskih sredstev v naslednjem programskem obdobju, s katerimi bi obranili in dosegli vse kohezijske cilje. Druga zadeva, govorili ste o makropogojevanju. Parlament je glede tega sprejel odločitev, parlament je zavrnil kakršnokoli makroekonomsko pogojevanje, ki temelji na paktu o rasti in stabilnosti. Zakaj še danes branite takšen ukrep? če ena država članica dosega prevelik primankljaj in če v enem mesecu ne spremeni svoje investicijske politike, ki jo financira z evropskimi sredstvi, potem mora del ali pa celota plačila biti prekinjen. Zato me zanima, ali polsko predsedstvo danes prizna, da kohezijska politika ni ustrezen instrument za izvajanje sankcij nad državami zaradi kakršne koli neprimerne proračunske politike. Nažalost pa s to vrstnim delovanjem ogrožamo programsko načrtovanje, zato ker uvajamo negotovost v dobro upravljanje projektu, ki se že izvajajo na terenu. Zanima me, kakšni so vaši odgovori na to vprašanje. Hvala. Rika Maner, Hvala lepa, Erika Maner. Ja Hvala lepa, gospod predsedujoča. Hvala, gospod ministrici, za odlično predstavitev. Moje vprašanje je povezano z regionalnim sodelovanjem ali teritorijalnim sodelovanjem. Teritorijalno sodelovanje ste ohranili na dnevnem redu polskega predsedstva na odličen način. Kaj se je dogajalo s pogajanjem, kar zadeva regulativo o, oziroma uredbo o teritorijalnem sodelovanju? Ali obstajajo kakšni konflikti ali sporne točke, zaradi katerih je prišlo do večje razprave v svetu? Oziroma, zanima me, kakšne so bile prednostne naloge za teritorijalno sodelovanje polskega predsedstva? Hvala. Gospod ministr, vas lahko prosimo kar za prve komentarje. Pani posel Elizabeth Schroeder, pytanie było na... Gospod Schroeder je zastavila vprašanje, kaj naprej kako naprej in katere so tiste najpomembnejše točke za razpravo in obravnavo med danskim predsedstvom. No, ne želim prejudicirati stvari, ampak mi smo želeli narediti kar največji napredek, kolikor je to mogoče na teh področjih, tako da bi lahko čim prej začeli s pripravljanjem programov. Zato smo se osredotočali na strateško programiranje in na teritorijalni pristop k razvoju. Ti dve področji zdaj predajamo danskemu predsedstvu in sicer na precej napredni stopni, zlasti po nedavnem svetu za splošne zadeve. In sicer na tej stopni lahko rečemo, da so se države članice v bistvu dogovorile za skupne rešitve. Področje, ki ga je treba še dokončati v nadaljem delu, zajema pogoje in teritorijalni razvoj ter orodja zan. Po mojem mnenju bo na te teme potrebna obširna razprava. Postavljeno je bilo tudi vprašanje, katere teme so po našem mnenju najtežje ali najbolj delikatne. makro pogoji, potem eh, omejitev na vzgor in infrastrukturni instrumenti, ki služijo temu, da se različni deli Evrope povezujejo. To so področja, pri katerih imajo države članice različna stališča in tukaj še ni bilo sprejetih odločitev v zvezi s tem. Kar zadeva kohezijsko politiko, v kontekstu sedanje krize vedno poudarjamo ta področja, na katerih smo delovali. Vse te razprave so potekale paralelno z razpravami o večletnem finančnem okviru. Polsko predsedstvo je želelo jasno poudariti, da kohezijska politika pripomore k razvoju in da je to politika usmerjena v naložbe, ki ima v času krize potencial, da pomaga Evropski uniji narediti korak naprej in da se postavi na pravo pot. Seveda pa je to odvisno od pogojev, v katerih delujemo. Politika usmerjena v razvoj je edina naložbena politika, ki trenutno obstaja v Evropski uniji. Na voljo so orodja, ki jih moramo samo uporabiti. Omenili ste pogoje, o katerih smo se že dogovorili, že, ampak povezovanje makro pogojev povezani z nekaterimi makroekonomskimi kazalniki in povezava med temi in kohezijsko politiko je še vedno predmet razprav. O tem še ni bilo doseženega dogovora. Večina držav članic sicer meni, da povezovanje teh dveh vprašanj, makroekonomike in razvojne politike, postavljanje drugega, enega v bog drugemu, skupaj s kohezijsko politiko ni upravičeno in da to ne bi bilo prav. To vrsten pristop ni všeč nekaterim državam članicam, ki so se zdaj znašle v krizi. Kaj zadeva evropsko teritorijalno sodelovanje? tako v kontekstu formalnih kot neformalnih razprav, je bilo to v središču naših razprav. Glavna vprašanja, o katerih smo govorili, so bila povezana s količevanjem teh načrtov strateške dokumente. Mehanizmi tako imenovanega ring fencinga so bili omenjeni in tudi to, kar predlaga komisija, da to niso naložbeni programi, ki bi pripomogli k izgradni čezmejne infrastrukture. Kar nekaj držav članic je bilo negativno nastrojenih napram zniževanju maksimalnega praga in sicer 75 odstotkov. Ti pragovi bi bili nižji kot tisti sprijeti za področja, za območja ena. Cilj teritorijalnega sodelovanja je bil najprej, da se doseže dogovor o teh specifikah in želeli smo si pogledati predvsem cilj ena kohezijske politike. Organizirali smo prvi prvo skupno konferenco o transnacionalnih programih na tem področju. Želeli smo poudariti te programe in jih narediti za bolj prepoznavne. Zato smo organizirali tudi delavnice v času dnevov odprtih vrat in imeli smo precej razprav in pogovorov. Razprave tukaj potekajo, ne moramo pa še priti do zaključkov. V okviru varšavskega procesa smo spožili kar nekaj razprav o programih, ki potekajo ob zunanjih mejah Evropske unije. Mislim, da gredo programi v pravo smer in da morate s tem nadaljevati tudi uh, Dansko in Ciprsko predsedstvo. Izvolite. Hvala lepa. Najprej se ministrici zelo lepo zahvaljujem. Pozdravljam nove pobude, ki so bili sprejeti v času polskega predsedstva. Opozarjam na to, da so sklepi v zvezi z teritorijalno dimenzijo zelo pomembni in uh, tudi prihodnost kohezijske politike je zelo pomembna. Uh, No, ti sklepi so bili predloženi pred kratkim. Evropski parlament eh, zahteva to, da se zastavi konkretne cilje tudi pri investicijah. Um, v splošni uredbi je omenjenih 11 tematskih sklopov. Prenovitev uredbe o ESF pa vodijo do tega, da se sredstva za regije krčijo. Naj spomnim no, na to, da je sektorski prestop lahko nevaren. E, cilj je ta, da bi dosegli integracijo. To smo vedno znova podarjali v naših resolucijah. Sklepi predsedstva so pomembno, pomemben korak na področju kohezijske politike. Pomembno je, da kohezijska politika spoštuje posebnosti pomembnih e, oziroma posebnih regij to predstavlja dodano vrednost. Morali bi upoštevati izzive posameznih regij, tako da se lahko počrpa potenci vsak potencial posamezne regije. Mm, sedaj se kohezijska politika spreminja, kajti mm, teritorijalno sodelovanje je bilo omenjeno tudi v Lizbonski pogodbi. In, um, To bo vplivalo tudi na doseganje ciljev v okviru strategije za Evropo 2020. V naslednjem uh, programskem obdobju imamo sedaj moramo sedaj poštevati to strategijo. Hkrati pa smo se morali odpovedati nekaterim večjim dosežkom kohezijske politike. Cilj teritorijalnega. V glavnem, Evro, Evro, strategija za Evropo 2020 vpliva na te določbe glede te, te teritorijalnega sodelovanja. Hvala. I understand there was no really no question but but come Čeprav razumem, ni bilo tukaj nobenega vprašanja, ampak da je šlo bolj za komentar. Zdaj pa Derek Von. Uh, Hvala lepa. Tako kot ostali bi se zahvalil poskovnemu predsedstvu za upravljeno delo, ki so ga vložili za boj za izboljšanje regionalne politike. Nam lahko poveste tudi kaj več o tem, kakšno bo stališče sveta? Verjetno ne, kajti ne vemo, kakšno bo stališče držav članic. Ampak danes je za ta odbor pomembno, da dobimo čim več odgovorov, kolikor je le mogoče. Odgovorili ste na vprašanje o makropogojih. Zanima pa me naslednje. Rezerve za države članice oziroma regije. Nam lahko poveste kaj več o tem, ali so države članice razmišljale o tako imenovanih performance reserves, o rezervah, ki bi si jih morale zagotoviti, naprimer za projekte in koliko časa naj bi držali take rezerve. Potem drugo vprašanje so mesta in urbana okolja. Nam lahko poveste kaj več o tem, kdo bo odločal o tem, kaj so mesta in urbana območja, ali bodo o tem odločale države članice ali regije. In zadnje vprašanje, raven financiranja, ki bo namenjen kohezijski politiki po letu 2013. V svojem uvodu ste rekli, da večina držav članic, razen mogoče ene, podpira vaše predloge, ampak da nekatere države članice želijo znižati količino proračunskih sredstev namenjenih za kohezijsko politiko. In zanima me, če je to razširjeno mnenje med državami članicami ali pa države članice raje menijo, da bi morali tudi po letu 2013 države članice dobiti več finančnih sredstev. Hvala. Uh, Odrih Vlasak. Hvala lepa. Gospa predsedujoča, gospa ministrica. Naj tudi sam izrazim. Uh, zadovoljstvo v zvezi z sodelovanjem za polskim predsedstvom. Mm, če primerjamo predsedstva iz preteklosti, potem menim, da je ravno naš odbor tisti, ki je zelo upleten v ta pogajanja. Veseli smo, da smo lahko bili del teh postopkov. Rad bi omenil kar nekaj pozitivnih vidikov in pa imam tudi nekaj vprašanj. Prav gotovo pozdravljam trenutno določbo o sofinanciranju, to je pomembno zlasti za nove države članice. Potem, uh, vem, potem sem zadovoljen tudi za nove družbe glede dodelevanja teh eh, sredstev. Imam pa tudi vprašanje v zvezi s tem. Vemo, da so nekatere regije, naprimer italijanska regija Mezzogiorno, uh, dobivale vedno večja sredstva, čeprav ni bilo uh, povečanja DDV ali pa drugih uh, trošarin v tej regiji. Uh, ampak komisija pravi one size eh, fits all. Kako bomo preverili količino posameznih sredstev? Uh, Mislim, da bi s tem pravzaprav eh, omejili učinkovitost ali pa manevrski prostor, ki, imajo, ki ga imajo države pri uporabi teh finančnih sredstev. Prav gotovo ne želimo nikogar eh, kaznovati. Zanima me, kako je možno izpolnjevati te kriterije oziroma pogoje in pa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 ne morem na nje odgovarjati, ampak tema, o kateri je govoril, je prav gotovo nekaj, o čemer je polsko predsedstvo želelo razpravljati. In sicer gre za integriran pristop. In gre za to, da bi si morali ogledati vsako regijo posebej. Ne povem, da je bilo veliko pozitivne pozornosti posvečeno dokumentu o, o strateški um, o strategiji za kohezijsko politiko. Na ta način bomo lahko lažje usklejevali uh, eh, ruralno politiko, kohezijsko politiko, tako da bodo te kar najbolj prilagojene potrebam in pa potencialom posameznih evropskih regij. Sedaj pa nekaj v zvezi z uh, rezervo za učinkovitost. Razprava v svetu se je osredotočala na to, da bi določili najboljše in najbolj učinkovite mehanizme. Za to rezervo za učinkovitost bi lahko dosegli kar največjo učinkovitost programov. Naj vas spomnim na to, da trenutni predlog komisije vsebuje številne pozitivne elemente. Tukaj ne gre za evropsko rezervo, gre za sistem obveznih nacionalnih rezerv. Zato tudi ni eh, tekmovanja med posameznimi programi. Razdeljevanje denarja iz rezerve bo prilagojen posameznim menikom, ki jih dosegajo države članice in ki jih določajo države članice in pa regije. To pomeni, da je ta nova rezerva resnično osredotočena predvsem na rezultate. Eh, tudi v okviru trenutnega proračuna smo namenili nekaj prostora tej rezervi. Zahvaljujoč takšni rezervi lahko dosežemo učinkovitost in pa uresničimo usmerjenost v rezultate. Ampak nekatere države članice skrbi, da bi to vrstni predlogi komisije spodbujali predvsem enostavne projekte. In o tem tveganju moramo nadalje razpravljati. Torej, da bi spodbujali enostavne projekte namesto tistih, ki so najboljši in pa najbolj inovativni. Prav tako obstaja skrb glede tega, da zaradi te rezerve regije ne bi postavljali ambicioznih ciljev. Ampak polsko predsedstvo je imelo pozitivne izkušnje z eh, to rezervo za učinkovitost, z pozitivnimi spodbudami. Zaradi takšnih ukrepov lahko dosežemo boljšo učinkovitost. O tem sem prepričana. Poprašali ste me tudi o vprašanju definicije mest in pa, urba, eh, in pa urbanih območij. trenutno razpravljamo o definiciji urbanega in pa suburbanega območja. In uh, odločili smo se, da te definicije ne bodo postavljene na evropski ravni. Te definicije bi morali določiti na neki nižji ravni. Vse skupaj podobno ring fencingu. Na podlagi naših izkušenj vemo, da konsolidacije kriterijev za stotine evropskih regij niso priporočljive. Če lahko nekaj bolje naredimo na lokalni ravni, potem moramo poskrbeti za to najprej tam. Potem eh, vprašanje v zvezi s proračunom. V času uradnih in pa neuradnih srečanj nismo razpravljali o velikosti proračuna. Naše razprave so se osredotočale na večletni finančni okvir. Med našimi srečanji nismo omenjali velikosti proračuna. Osredotočali smo se prej na cilje, na prednostne naloge in pa na to, kako bi lahko v, najbolje oblikovali to politiko v prihodnosti. Vprašanje gospoda Vlasaka. gre za avtomatizacijo določenih eh, posredovanj eh, na regionalni ravni. Eh, ja, prav gotovo tukaj obstaja veliko instrumentov, inovacij za različne, različna področja bi morali pokriti za instrumentom ring fencinga. Mislim, da bi to moralo biti vprašanje partnerskih pogodb in da ni potrebno, da bi imeli nekakšno avtomatsko raven oziroma evropsko raven. Hvala, gospod Oleničak. Pani minister, ja również chciałem podziękować za... Hvala lepa, gospa ministrica, tudi Jaz se zahvaljujem predsedstvu za celo vrsto pobud, ki jih je sprejelo. Potekala tudi natančna razprava o kohezijski politiki. Mislim, da smo že dosegli enega zmed glavnih ciljev, namreč kohezijska politika uživa visoko stopno spremljivosti po celotni Evropski uniji in to pozitivno vzdušje je dejstvo. Ko je bil predstavljen svežen zakonodajnih ukrepov, so države članice to pozdravile. Čeprav se njihova stališča nekoliko razhajajo glede podrobnosti. Želel sem vprašati eh, nekaj zvezi s tem, ampak gospa ministrica je že spregovorila o tem. Imam še dve vprašanji. Najprej. Ali je v svetu potekala razprava v zvezi z identifikacijo finančnih tokov, ki bi jih eh, v prihodnosti bilo možno zaustaviti oziroma blokirati, pa če glede na ozadje krize. Torej, če izključimo krizijske sklade, kateri skladi so tisti, ki bi lahko bili prizadeti, če bi mi želeli učinkovito obraniti kohezijsko politiko. In pa drugič, imamo dva zakonodajna svežnja, sveženo skupni kmetijski politiki in pa sveženo kohezijski politiki. Zanima me, katere rešitve nas bodo po mnenju predsedstva bolj približali integraciji programu za razvoj podeželja in pa kohezijsko politiko. Kako lahko tukaj došizemo sinergije? sam ne vem, katere bi bile te uh, specifične rešitve. Vsaj to ni bilo jasno iz razprav v odboru Agri. Uh, program za podeželska območja je bil obravnavan v, m, mm, podrobno, kakor da bi to bilo popolnoma ločeno od kohezijske politike. Uh, v našem odboru pa smo govorili o možnosti, da bi nekako združili oba programa, ob, obe področji in da bi dosegli boljšo sinergijo med njima. In pa ne na zadnje, želim vas opozoriti na to, da je polsko predsedstvo delovalo v težkem obdobju, eh, šlo je za nek specifičen čas. Eh, delo je bilo začeno po sprejemu nove pogodbe, ki je eh, napravila naše delo za bolj zapleteno. In zato so gospa ministrica in pa njeni sodelavci prav gotovo dosegli zelo pozitiven rezultat. Hvala. Hvala lepa, da eh, je ministrica še enkrat prišla k nam pred koncem polskega predsedstva. Zahvaljujem se tudi eh, polskemu predsedstvu za dobro sodelovanje. ugotavljam, da je Poljska bila dobro pripravljena, eh, predsedovanje je bilo dobro organizirano. No, eh, če govorimo o kohezijski in pa o regionalni politike, pa je naš problem nažalost ta, da se bo polsko predsedstvo sedaj končalo. Eh, gospod Oleniček je optimistično rekel, da je kohezijska politika, pa strukturna politika nekaj nespornega v Evropski uniji, potem se bojim, da to sicer velja za člane našega odbora. Ampak, eh, če si ogledamo situacijo v državah članicah, vse skupaj ni tako samo po sebi umevno. Tudi to, kar je komisija predložila kot predlog uredbe eh, in če razmislim tudi o razpravah v na, Eh, če razmišljamo o razpravah v našem odboru, eh, postane jasno, da je v predlogu več vprašanj kot pa, kot pa odgovorov. Zato obžalujem, da država kot je Polska, ki je napravila kohezijsko politiko svojo prednostno nalogo, sedaj končuje svoje predsedovanje. Uh, Nikomu ne želim ničesar očitati, ampak mislim, da bosta naslednji dve predsedstvi um, se osredotočili na kaj drugega, kot pa na kohezijsko in pa strukturno politiko. Uh, zato naslednje vprašanje. Vi ste podali kar nekaj pobud za bodoče razprave, ki nas bodo prav gotovo še nekaj časa spremljale. Um, Zanima me, kako boste v bodoče spremljali te razprave. Mm, Komisija, eh, mislim, da ima Poljska že pomembno vlogo v svetu. In pa še vprašanje v zvezi z notranjo organizacijo polske vlade. Do sedaj je bila čezmejna politika. Eh, nekaj, kar je pripadalo polskemu zunanjemu ministerstvu. In uh, eh, dosedaj se je izkazalo, tako menite tako Polska, kakor tudi Nemčija, da to strokovno ni pravilna dodelitev. Regionalna politika, tudi če je čezmejna, je vprašanje regionalne politike in zato mislim, da bi morali Eh, čezmejno regionalno politiko iz, zunanje, iz vašega zunanjega ministerstva preseliti v vaše regi, eh, ministerstvo za regionalna vprašanja. Hvala lepa. Naj povem, da bo januarja z nami Nikolaj Vanem, ki je danski minister za evropske zadeve in je pristojen tudi za kohezijsko politiko. vsa dosedanja srečanja kažejo na to, da je tudi Danska zelo zavezana kohezijski politiki in uh, tudi naša naloga je, da bodo postali še bolj zavezani v času njihovega predsedovanja. Marie-Therese Sanchez-Schmidt je naslednja. Hvala lepa, gospa predsedujoča, hvala lepa tudi gospe ministrici za opravljeno ambiciozno delo v času polskega predsedovanja, vsaj na področju regionalne politike. Govorili ste o integra integriranem regionalnem pristopu, o začrtani poti. Pri regionalni politiki je treba upoštevati različne akterje. Vemo, kako pomembno je upravljanje na večjih ravneh, kako pomembna je pomoč regionalnih in lokalnih organov. Mislim, da bi te morali vključiti v vse faze prihodnje kohezijske politike. Mislim, da se glede tega strinjamo. Zanima me, ali je bil glede tega dosežen načelni dogovor, v kolikšni meri se želijo članice sveta tudi formalno zauzeti za takšno upravljanje na večjih ravnih. Hvala. Hvala, zadnje je Lambert van Nistelrooy. In mu dajem besedo. Um, Hvala lepa, Eh, nažalost sem prišel pozno in zamudil vaš govor. Uh, imam pa samo eno majhno vprašanje. Gre za sosedsko politiko. Vem, da je polsko predsedstvo izpostavilo naslednje. Operativni načrti zunaj naših meja eh, se niso razvijali tako, kot bi si uh, želeli oziroma tako, kot bi se lahko razvijali. Polsko predsedstvo je želelo razpravo o najboljših praksah eh, in da bi vse skupaj vrnili v IRDF. Eh, e na, la, na zadnjem plenarnem zasedanju je parlament v zvezi z poročilom David o prihodnosti sosedske politike, eh, ki gre v smer demokratizacije in tako naprej. Ehm, torej, to poročilo je bilo podprto, ampak v enem izmed predlogov sprememb odbora regij je bilo, predla je bilo predlagano, da bi morali uporabiti v prihodnosti instrumente iz RDF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 No, v zvezi s tem eh, je bilo izraženih kar nekaj idej. Omenjeni so bili posamezni finančni tokovi, ampak eh, tukaj si ne upam biti bolj specifična in ne želim tega posebej omenjati. Nekatere države so omenile makropogojevanje, zlasti balske države se zauzemajo za to, Eh, torej za to makropogojnost eh, povezano za kohezijsko politiko. Ampak večina držav članic pa je bila proti temu, da bi združevali sankcije zaradi neizpolnjevanja kohezijske politike in pa makrokmetijskih eh, kriterijev. No, um, tisti, ki se ukvarjajo z kohezijsko politiko, so prepričani, da mora obstajati določena povezava med kmetijsko politiko in pa kohezijsko politiko. Danes vidimo, kako težko je izvajati ti dve politiki kot dve ločeni politiki. Imamo tudi predlog uh, pogodbenega partnerstva, inštrument, ki, je, ki ga je predlagala komisija in to bi lahko bilo nekaj, kar bi lahko pokrivalo obe politiki. Eh, tisti, ki se ukvarjajo s kohezijsko politiko, vedno trdijo, da skupna kmetijska politika ali razvoj podeželja predstavlja um, del regionalnega razvoja in da bi ti dve področji morali med seboj povezati. Um, o tem je potekala kratka razprava v Poznanu. In uh, tam je postalo jasno, da obstajajo tudi tisti, ki so drugačnega mnenja. Tisti, uh, ki se ukvarjajo z kmetijsko politiko, po, po, pogosto spregledajo kohezijsko politiko in ne prepoznavajo povezav med obema političnima področjema. Zato računam tudi na vas, moramo jim dopovedati, da to nista dve ločeni politiki. Če govorimo o pozitivnih učinkih financ evropskega financiranja v specifični regiji, potem moramo uh, um, zagotoviti, da se bodo viri financiranja dopolnjevali. In danes uh, to še ni uresničeno. Hvala za prijazne besede v zvezi z dosežki polskega predsedstva. Naj potrdim uh, besede naše predsedujoče. Mislim, da boste presenečeni nad dosežki danskega predsedstva. Do sedaj smo uh, zelo tesno sodelovali z eh, danskim uh, predsedstvom v okviru trija. Sodelovali smo tako s prejšnjo vlado, kakor tudi z ministrom Flamandom, ki je z nami začel zelo učinkovite razprave že od samega začetka svojega mandata. In mislim, da si lahko zato obetamo veliko pozitivnega za prihodnost in ne smemo mm, nekako reducirati uh, prednostnih nalog danskega predsedstva. Mislim, da boste pozitivno presenečeni. Naj povem tudi to, da trenutno obstajajo zelo velika razhajanja pri stališčih posameznih vlad. Ko se uh, srečujemo z ministri, ki so uh, tudi zunani ministri, um, se mi zdi, da je to tudi pri srečanju regionalnih ministrov dobro delovalo, ampak spet druge pa. Um, se ti doseji niso tako dobro prekrivali. Kako mm, sem že povedala, imam pozitivno pričakovanje, ko gre za dansko predsedstvo, dobro bomo sodelovali z njimi, kako so tudi oni z nami. In pa še neka pripomba, morda to ne bo neposrednji odgovor na vprašanje uh, gospe Sančes-Šmit. Gre za vprašanje regionalne ravni in pa vprašanje premikanja središč odločitev na to raven. Vsi razumemo, da so regionalne in pa lokalne ravni odločanja zelo pomembne. Uh, ampak ni pa bilo nobene razprave o možnosti tega, da bi regionalne vlade vključili v delo v zvezi z partnerskimi pogodbami. Vemo, da je potrebno sodelovati z regionalnimi pa lokalnimi ravnemi, ampak eh, nismo pogovorili o tem v zvezi z Mm, pogodbenimi partnerstvi. Eh, Belgija je bila edina država, ki je trdila, da bi morali regije vključiti v to razpravo. In pa še gospod Van Nistelrooy. Res je v odgovoru gospe Maner, ki me je spraševala o teritorijalnem sodelovanju, sem, eh, obširno, sem že obširno govorila o tej temi. Ampak naj ponovim oziroma naj dodam še nekaj, eh, še kaj, dru, še kaj drugačnega. Um, ko gre za sosedsko politiko, tesno spremljamo to, eh, kar opravljajo države članice in pa države zunaj meja Evropske unije skupaj. Um, izgrajujemo naše izkušnje, no ampak na polskem je ta izkušnja v glavnem negativna, če se milo izrazim. Če bi programe še naprej vodili na ta način, tukaj govorimo o čezmejnih programih, potem bi lahko naleteli na probleme, tako pri doseganju ciljev, kakor tudi pri trošanju sredstev. Finska je začela z učinkovitim delom eh, na tem področju in Finsko bomo pri tem podpirali. Hvala lepa, Nikola Smartens. Thank you, Madam Chair. Hvala lepa. Naj se v tem trenutku zahvalim ministrici Bielkovski zaradi njene zavezanosti kohezijski politiki komisija zelo ceni dosežke, njeni, ki so bili doseženi zahvaljujoč njeni zavezanosti. V rekordnem času smo sprejeli obe spremembi, eh, obe spremembi uredbe za trenutno obdobje. Ti spremembi sta bili izredno pomembni. In to je bilo možno zaradi osredotočenosti polskega predsedstva. Seveda pa je pri tem pomagal tudi odbor regij in pa njegova predsednica. E, to je bil dokaz za to, kaj lahko dosežemo, če obstaja velika politična potreba po tem. Cenimo tudi razpravo o teritorijalni razsežnosti kohezijske politike, Ta razprava se je razvila v celi vrsti forumov, kako je že povedala tudi ministrica, in to je ponudilo dobro ozadje za razprave o kohezijski politiki in za vprašanje povezav med teritorijalno razsežnostjo te politike in pa strategijo za leto 2020. Napredek, ki je bil dosežen v zvezi z zakonodajnim svežnjem, je eh, Mm, zelo navdihujoč. Eh, tudi sam sem trpel zaradi tega, ampak z veseljem sem trpel, kajti tudi komisija je mnenja, da je tukaj potrebno zagotoviti hiter napredek. Mislim, da smo sedaj pripravili dobre temelje eh, in to predstavlja dobro izhodišče za nadaljne delo danskega predsedstva. Nekatere izmed teh, nekatera izmed teh vprašanj so se pojavila tudi na uh, svetu za zunanje zadeve. Um, imeli smo to ministersko srečanje, ki je bilo posvečeno tudi kohezijski politiki. Sedaj pa uh, naj se osredotočim na nekatere točke, ki so bistvenega pomena za zakonodajni svežen. In omenil bom tudi točke, ki so pomembne za ta odbor. Kar se tiče skupnega strateškega okvira, komisija meni, da se moramo osredotočiti na vsebino skupnega strateškega okvira, tako da lahko ugotovimo ali se strinjamo glede tega, kako je možno doseči dodano vrednost tega dokumenta. Kakor veste, pripravljamo tukaj osnutek. Ta osnutek bomo kmalo predstavili, tako da bomo lahko dobili povratne informacije tako strani sveta, kako tudi strani parlamenta in na ta način bomo lahko gotovili, ali obstaja strinjanje glede tega, kako zagotoviti strateški vidik, pa tudi uporaben dokument, ki bo referenčna točka za delo v državah članicah, ki pripravljajo partnerske pogodbe in pa programe. v tem smislu bomo napredovali tudi pri postopku sprejemanja tega svežnja. In pa potem drugo vprašanje eh, pri poročila, ki so prilagojena državam. To je povezano s tem, kako lahko kohezijsko politiko povežemo s prednostnimi nalogami strategije za leto 2020. Glede tega obstaja s, um, strinjanje, ki je bilo podarjeno tudi na svetu za splošne zadeve. Eh, strinjamo se glede tega, kako doseči nek primeren mehanizem. Komisija meni, da bi specifična priporočila morala biti del postopka, kajti so del mehanizma, ki obstaja za izvajanje strategije za leto 2020. Na ta način bomo lahko zagotovili, da bodo države članice in pa njihovi nacionalni programi učinkovito prispevali k, dosegi, te, k doseganju teh ciljev. Kohezijska politika bo pomembna politika, ki bo finančno prispevala k doseganju ciljev iz strategije 2020. Če želimo to zagotoviti, potem moramo razumeti, da morajo tudi specifična priporočila za države odigrati pri tem. Eh, svojo ulogo. Um, teh programov ali priporočil ne moremo uh, pripraviti brez teh priporočil. Zato moramo zagotoviti, da bodo sprejeti mehanizmi poskrbeli za to povezavo in to je tudi ena izmed ulog skupnega strateškega okvira. In pa še vprašanje tematske koncentracije. Tudi tukaj obstaja široko strinjanje glede tega, da obstaja potreba po koncentraciji, pot, obstaja pa tudi potreba po določeni stopni prožnosti čeprav se nismo še edini glede tega, kako lahko takšno prostnost dosežemo. Mnenje komisije je to, da obstaja dovolj manevrskega prostora za to, da bi raziskali praktične, um, praktično stran mehanizmov, ki jih, ki jih eh, že imamo. Morda tukaj še ni zagotovljena dovoljšna prožnost. Na praktičen način bi lahko preverili, kje obstajajo praktične potrebe pro fleksibilnosti, zato da bi lahko izpolnjevali določene teritorijalne cilje. Brez uh, teh uh, pomislekov bi se lahko pojavila razno razne nepravilnosti. Zato mislim, da je Dobro, da smo imeli to razpravo in tudi razprave v okviru delovnih skupin sveta bodo uh, poskrbele za dodatne koristne razprave. Eh, no, še cela vrsta drugih vprašanj se je pojavila uh, tekom razprave in k temu se bomo prav gotovo vrnili v drugem delu razprav. Hvala lepa, Nikolas. Uh, mislim, da si povedal tudi to, da še obstaja ponekod določeno razhajanje stališč. To je pomembna informacija tudi za parlament. In uh, ta del tvoje tvojega govora smo razumeli kot uvod v naslednjo točko. Ampak v imenu vseh tukaj v dvorani in tudi tistih, ki so odsotni, naj povem, da zelo cenimo sodelovanje. in cenimo tudi intenzivnost tvojega dela. Ravno kar sem računala od 16. oktobra, ko je komisija sprejela regulativni okvir in 16. Eh, decembra, ko je potekal svet za splošne zadeve. Torej, šlo je natančno za dva meseca in deset dni in v tem času je bilo resnično doseženo veliko in lahko samo upam, da boste nadaljevali s to hitrostjo tudi v naslednjih mesecih. Zahvaljujem se gospe ministrici za njeno predano, za njen prispevek. Računamo na vašo zavezanost tudi v prihodnosti. Upam, da boste pomagali za svojimi izkušnjami, prav gotovo bodo te koristne za naslednjo predsedstvo. E, tako da vam dam besedo še za minuto ali dve, zato da se lahko poslovite od nas. Aha, kaj, Uh, hvala lepa, gospa predsedujoča. Najlepša hvala vsem za sodelovanje. Upam, da bomo dobro sodelovali tudi z drugima dvema predsedstvoma v okviru trija. Vesel Božič, nekaj dni nas še loči do njega, verjetno tega niste opazili. Vesel Božič in vse najlepše in najboljše v novem letu. Upam, da bo tudi Evropa polna upanja. Hvala. One, one Samo minutko, da se poslovim od ministrice. Kolegice in kolegi, dve minuti imamo do začetka naslednje točke na dnevnem redu. Ta čas bi rad izkoristila, zato da vam podam sporočila predsednice v zvezi z deseto točko. Sprememba uredbe, glede nekaterih določb po instrumentih za porazdelitev tveganja za države članice. O tem danes ne bomo govorili. Zato, ker je dinamika današnjega sestanka takšna, da nam tega ne omogoča, zato predlagam, da to točko obravnavamo na naslednji seji. Razprava v svetu je bila preložena, ni potekala 15. decembra, potekala bo jutri. Sestanek, ki smo ga načrtovali danes do povdne z vsemi udeleženimi institucijami, tudi z našimi poročevalci v Senci z investicijsko banko, z danskim in polskim predsedstvom. Ta sestanek danes ni potekal, zato ker večine ni v Bruslju danes dopoledne. Tehnični sestanek bo potekal, zato da bomo bolje razumeli, kaj je bilo pravzaprav prav dano v razpravo. 11. januarja bo potekal ta tehnični sestanek, ob koncu januarja pa bomo imeli izmenjavo mnen, ko bo tudi Evropska komisija podala svoj predlog. S tem zaključujem točko sporočila predsednice. Predlagam, da gremo na naslednjo točko na dnevnem redu, to je točka o splošnih določbah. Tudi ta razprava temelji na delovnem dokumentu, ki smo ga prejeli novembra, 14. novembra. Današnja razprava pa se bo sredotočila predvsem na to, o čemer smo se dogovorili z obema poročevalcema. Obema bom dala besedo, ne vem, v kakšnem vrstnem redu. Lambert, Konstanca te vabi, da prvi spregovoriš, tako da ti dajem besedo, če želiš podati par uvodnih pripomp. We, we, we it, um, over over. Uh. Kar naprej to počnemo, ampak včasih. Me nekoliko bega, kdo je na vrsti. Sem jaz tokrat na vrsti prvi? Dobro. Kar zadeva sam postopek, mislim, da je jasen. Uvod sem naredil že na zadnji seji. 11 točk smo pripravili v tem dokumentu. To so glavne točke, o katerih bi se morali najprej pogovoriti, ker se nanašajo na problematične zadeve. Najprej se je treba pogovoriti na splošno o stvarih, potem se bomo lotili sprememb. Več pripomp bodo tokrat lahko podali tudi kolegi, na zadnji seji smo bili časovno nekoliko omejeni, tudi poročevalci niso imeli dovolj časa. Zato me zanimajo vaše dodatne pripombe. Najprej bi rad pojasnil spremembe, do katerih je prišlo od zadnje seje. Štiri zadeve smo umaknili. pogovorili se bomo še o treh zadevah, štirih zadevah, potem nas že čaka javna predstavitev, potem se bodo stvari začele spreminjati. Najprej prva zadeva. V odboru lahko zelo jasno spregovorimo o tem skupnem strateškem okviru. Po našem mnenju bi to moral biti integriran del zakonodajnega postopka, gre za so zakonodajni postopek v parlamentu. Pogovoriti se moramo o tem, ali naj bo to ločena uredba ali priloga k tej uredbi. O tem se lahko še nadalje pogovorimo. Izpostavljamo samo svoje pomisleke. Dobro je, da je tudi pravna služba v Evropskem parlamentu prišla do zaključka, da običajni zakonodajni postopek uporabimo v tem primeru. Vesel sem, da je predsednica odbora že posredovala zelo jasno pismo s to isto zahtevo tudi Evropske komisiji, od katere zahtevamo, da zauzame takšen pristop. Tri vprašanja smo zastavili. Bolj podrobno vprašanje v zvezi s tem, kako si vse skupaj ogledati. Vidite, katere so te tri točke v okviru instrumenta. Veseli smo, da je tudi svet posredoval enake želje kot mi, želi, da se za skupni strateški okvir ne uporabljajo delegirani akti, temveč običajni zakonodajni postopek. To je prva zadeva. Upam, da tu lahko zmagamo. Komisija, če sem prav razumev, je pripravljena predstaviti dokument, ampak to je nekoliko na glavo obrnjeno vse skupaj. Parlament ima zelo jasno stališče, želimo se stvari lotiti na integriran način, pravniki se lahko med seboj še pogovorijo, politiki pa so tisti, ki morajo potem zadevo zaključiti. Potem druga točka, partnerske pogodbe. Tudi to lahko poštevamo. Evropski parlament je podal svoj predlog, kakšen pristop obrati, tudi poročevalce se s tem strinjata. Komisija tudi pravi, da bi to moral biti dokument od spodaj na vzgor. To ne bo dokument, ki bi bil samo predmet pogajanj med državami članicami, med vladami in Evropsko komisijo. Gre za dokument, ki temeli na pristopu, ki zajema več ravni in več partnerjev. Tu bi lahko upoštevali predloge iz preteklosti, tudi v poročilu PIBR se je to pojavljalo. Jasno je treba opredeliti partnerje in to, kako naj se vzpostavi pogodbeno razmerje. To je druga zadeva. Tudi tu najdete bolj podrobno vprašanje. Potem smo pred nekaj minutami slišali še tisto, kar je zapisano v tretji točki. V tem okviru se stvari premikajo naprej, vendar bi morali natančno opredeliti tudi tematske prednostne naloge, zagotoviti dovolj fleksibilnosti. Kohezijska politika je drugačna od strategije EU 2020, uporablja različna merila, drugačen pristop, zato je prav, da dodamo tudi teritorijalno dimenzijo ki v strategiji EU 2020 ni zajeta. V zvezi s tem tudi izražamo določene pomisleke. Morda bi se tem zaključil in predal besedo Konstanci, ki bo spregovorila o fleksibilnosti. Ona vem, da ima drzne ideje glede tega, kako naj fleksibilno zaživi. Konstanca, kakšno je trenutno stanje? Dank, uh, Lambert, Hvala lepa Lambertu za prvi uvod. Ja, verjetno ste opazili, da pogovori, ki potekajo z različnimi predstavniki, torej tudi komisije, predsedstva in pa drugimi udeleženimi stranmi, z zastopniki regij in tako naprej. Um, torej na podlagi teh razprav so se pojavila konkretna vprašanja, ki so omenjena tudi v delovnem dokumentu. No, če se razprava poglobi, lahko ugotovimo, da ko gre za točke tematske prioritetnosti, fleksibilnosti in pa kvote in pa partnerske pogodbe, um, so točke, ki so med seboj zelo povezane. No in če posežeš v eno izmed teh štirih točk, potem se stvari spremenijo tudi v drugi in tako naprej. Tako da se je vse skupaj potrebno zelo podrobno ogledati. Ob koncu leta bi morali podati še kakšen konkreten predlog v teh razpravah, kajti sleko prej moramo biti tako daleč, da bomo lahko rekli, da želimo kot, eh, kot odbor oziroma kot parlament zavzeti to in to stališče. no, uh, ko gre za eh, partnerske pogodbe, bi se želeli bolj učinkovito udeleženost eh, regij, no kako to organizirati z pravnega vidika ni jasno, kajti vsaka država pač ima svojo, svoj pravni sistem, svojo ustavo in to torej ni naša naloga. To je vprašanje, ki ga morajo, ki ga morajo razjasniti pravne službe um, obstaja pa politična volja za to, da bi regije bolj upletli v to in da bi upoštevali tudi specifične potrebe v teh partnerskih pogodbah. Uh, te pogodbe bi potem lahko postale tudi zavezujoče. To je smer, ki jo želimo ubrati. Če bo vse skupaj oblikovano na ta način, potem bi lahko rekli tematska koncentracija ja, ampak samo pod pogojem, da so vdeležene regije in da lahko one izbirajo, eh, seveda vedno v luči strategije 2020, eh, torej kaj želijo posamezne regije posebej podariti, kaj se jim zdi pomembno. Na ta način bodo lahko regije bolje izrazile svoje potrebe. Potem, kar se tiče predloga komisije o tematskih eh, prednostnih nalogah. Tudi tukaj so potrebne še nadaljne razprave, morda še manjka kakšna stvar ali dve. Pogosto smo slišali ključno besedo demografski razvoj, imeli smo tudi poročilo v zvezi s tem. Ja, lahko se predstavljam, da bo komisija rekla, vse je to že upoštevano v omenjenih prednostnih nalogah ampak sama mislim, da bi morali to temo izredno omeniti. S tem smo se intenzivno ukvarjali tudi v sedanjem pripravljalnem obdobju. Eh, potem to je tudi omenjeno na nejasen način v številnih uredbah in pa programih, ampak mislim, da se to ne upošteva v dejanskih projektih. Zato mislim, da bi morali tukaj poslati jasnejši signal glede tega, da bi morali biti vačni zaviri, ne samo, ko gre za okolje, ampak da se moramo, da moramo na trajni bolj trajnostni način ravnati tudi za človeškimi viri in da si moramo ogledati, kakšen bo razvoj prebivalstva v Evropski uniji, v evropskih regijah, kaj bomo v prihodnosti še potrebovali in kaj ne več. Potem tudi vprašanje eh, neke drastične izjave v določeni uredbi, da strukturni programi v boljše razvitih regijah več niso dovoljeni. No, tudi o takšnih izjavah bi morali, bi morali um, še naprej uh, razpravljati. Ne vem, če ima smisel zapisati takšno prepoved v določene uredbe, ne da bi regije imele možnost uh, imeti kakšno besedo pri tem, če je določen del uh, strukturnih ukrepov pri njih še naprej ukrepen ali, eh, potreben ali ne. Eh, če govorimo o infrastrukturi, vas verjetno večina pomisli na ceste, ampak infrastruktura je veliko več kot pa zgolj gradnja cest. Pomembno je tudi, ko govorimo o novih pristopih na področju energetske politike, ko govorimo o tem, da je potrebno spodbujati obnovljive vire in tako naprej um, tukaj postaje jasno, da potrebujemo tudi decentralizirano dodeljevanje energije, da moramo investirati v infrastrukturo, v omrežja. In uh, zakaj bi tukaj morali izvzeti strukturne sklade, to mi res ni jasno. Mislim, da bi se morali o tem še nadalje pogovoriti. Mislim, da je to kontraproduktivno. Um, tudi ko gre za strategijo za leto 2020. In pa četrta točka, proznost in pa kvote. Že zadnjič sem povedala, da še nisem dobila jasnega pregleda glede tega, kateri delčki posameznih skladov se bodo uporabljali za kakšen namen. Bolj, ko si vse skupaj ogledujem, bolj konfuzno je vse skupaj. Zato si želim, da bi zato tukaj skupaj o tem še enkrat razpravljali. To je zapisano v vseh uredbah o skladih, ne samo o, v splošnih določbah. Um, mislim, da bi morali poskrbeti za dejansko proračunsko fleksibilnost za regije, morda 10 odstotkov celotnega zneska, ki bi bilo potem. Eh, ki jih bi pot, bilo potem namenjenih eh, kohezijski politiki. S tem se bo potrebno še intenzivno ukvarjati. Ja, lahko bi podala tudi nekatere predloge v zvezi s tem. To bi nekateri izmed vas veselilo, druge bi to jezilo, ampak uh, mislim, da je morda boljše, da z. Uh, Lambertom skupaj pripraviva ta predlog za čas po božičnih praznikih, eh, takrat, ko bo imela dovolj eh, energije za najbolj optimistične predloge za kohezijsko politiko in s tem povezane sklade. Hvala lepa, Konstanca. Računamo na tvojo modrost in upam, da boš v času božiča dobila še kakšno dobro idejo. Besedo bomo dali sedaj poročevalcem v senci in ostalim, ki se ukvarjajo s tem okvirom. Kasneje boste dobili besedo tudi ostali. Če želi kdo besedo, prosim, da dvigne roko. Gospod Gumanic bo seveda dobil besedo kot poročevalec v senci. Izvolite. Hvala lepa, da ste mi dali besedo. Nekaj manjših pripomb bi imel, ampak sam menim, da ni najbolj enostavno ponuditi jasnih odgovorov. Najprej glede prve točke, ki jo je omenil gospod Van Nistelrooy. Kaj pa se dogaja s socialnim skladom? Bo to ostalo del nove kohezijske politike, del novega večletnega finančnega okvira? To je treba jasno podariti. Več pobud obstaja v zvezi s tem, da bi socialni sklad prestavili sama letja. Mislim, da bi morali stvari pustiti nespremenjene, ampak vseeno moramo imeti več vpliva, kajti v drugih odborih nekateri niso enakega mnenja kot mi. Druga točka, tu bi rad eno zadevo izpostavil in sicer upravljanje na večjih ravneh. Težava je v tem, da v državah demokracije cvetijo, vsi želijo sodelovati, tudi v kohezijski politiki. To velja tudi za majhne države. Vseeno pa obstaja določena delitev, ko gre za kohezijsko politiko. Mislim, da ni kašne večje razlike med NAC 1 ali 2, torej med regijo 1 in 2. Ne vem, ali je moja država pri nas ena ali nas dva, ali imamo eno državo, eno pokrajino in tako naprej. Ali naj v naslednji finančni perspektivi ostanemo z istim sistemom, z isto geografsko porazdelitvijo na kvadratne kilometre, to je vprašanje. Tudi v majhnih državah, no, ozemarsko majhnih državah, obstajajo napetosti, na področju regionalnega razvoja, zato ker želijo lokalne skupnosti odigrati večjo vlogo. Če ste ena sama skupnost, potem je zadeva nekoliko bolj zapletena. Pri nas občine počnejo, kar želijo. V Latviji imamo eno samo regijo in to je vse. Ali naj ostanemo v tem sistemu ali ne v naslednjem finančnem okviru? To je vprašanje, ki se ga zastavlja. Morda imate vi odgovor na to. Potem tematične prednostne naloge tretja točka. V parlamentu smo sprejeli resolucijo EU 2020, v kateri smo zapisali tudi določena priporočila za komisijo, vendar je naš odbor tisti, ki je sestavil to resolucijo. Moram reči, da to ni velik delež predlogov, ki smo jih podali glede strategije EU 2020. Mi bi se morali držati držati predvsem kohezijske politike, kakšna bo le ta dolgoročno gledano. Ali bo ta dolgoročni rok do leta 2020, 2030, ne vem. Se pa strinjam, da kohezijska politika velja za daljše obdobje. Dve zadevi sta pomembni. Kohezija, torej povezati je treba vse skupaj In drugo je, da bi moral celotni sistem biti bolj konkurenčen tudi izven Evropske unije. To je pa nekaj bolj daljnotrajnega. Ne moremo si ciljev zastaviti izključno do leta 2020 ali 2030. Potem fleksibilnost in kvote. To mi ni ravno najbolj jasno. Če govorimo o fleksibilnosti, obstaja velika razlika ali želite biti fleksibilni znotraj enega sklada? Ali želite morda, če niste dovolj uspešni v okviru enega sklada, koristiti stvari iz drugega sklada? V tem primeru bodo prositelji imeli veliko večje težave pri prestavljanju iz enega sklada v, druge, v drugi sklad. Ne vem, kako je z vsem skupaj na področju kohezijske politike. Lahko se zgodi, da enostavno obtičijo na mestu, da znotraj enega sklada potem ne bodo mogli financirati drugega projekta, kar je škoda. Ali govorimo o takšni fleksibilnosti ali o kakšni drugi fleksibilnosti, ne vem. Mislim pa, da bi morali to nekam zapisati, morda ne ravno v to besedilo, ampak nekje je treba jasno povdariti, da če deluješ znotraj enega sklada, potem moraš delovati znotraj tega sklada in se truditi znotraj tega sklada, ne pa da skačeš iz enega sklada v drug sklad. Glede kvot mi stvari apsolutno niso jasne. Razumem, da obstajajo nekatere meje. Sam nasprotujem spremembam teh zgornjih meja. Sam sem sicer samo poročevalec v senci, ampak moram priznati, da ne vem, kakšna je razlika. Če imam obvezne kvote, ali to pomeni, da imam možnosti znotraj nekega finančnega okvira. Ne vem, 2,5 odstotka je maksimalno. Če sem uspešen, sem pač uspešen, če nisem, nisem. Ampak v kakšnih kvotah znotraj te omejitve govorite, pa res ne vem. No. Se upravičujem. Prosim, da mi pojasnite, kakšna je razlika med to mejo in kvotami. Prosim, da to zapišete vsaj zame, da bom razumel. Še zadnja zadeva, glede pogodb. predlagam, da nekaj zapišemo v besedilo. Danes obstajajo države, ki še niso izpolnile pogojev iz leta 2006, pa ne pri kohezijskem skladu, temveč pri tistih manj zapletenih skladih. Rok je bil 1. januar 2009, do takrat bi se morale stvari že izpolniti. Gospa Hübner je dobro seznanjena s tem, ker je bila v tistem času komisarka. Nekatere države še do danes niso izpolnile vseh pogojev. Če gre tu za partnersko pogodbo, pa ne gre samo za partnerstvo, gre za zaveze in obveznosti za obe strani. Komisija ima dožnost, da stvari izplača, države članice morajo zaprositi za sredstva, če tega ne storijo, potem ne morejo predstavljati roka za leto, leto in pol, dve leti in tako naprej, kot se danes dogaja. Ob koncu koncev se potem proračun znajde v dokaj nejasni situaciji, nihče več ne ve, kam sodi kam, kdo je plačal, zakaj, koliko, kakšen je urnik in tako naprej. Z veseljem bi prispeval k obeseditvi takšnega besedila. Hvala, gospa Šrter. Ja, vielen Dank. Als erstes bin ich ja überrascht, ähm, Lambert, und auch ich kann mich an Diskussionen in diesem. Najprej sem nekoliko presenečena. Lahko člani odbora sprejem, da zeleni niso želeli nobenega earmarkinga. Šele po prvem branju so se s tem strinjali. Mi pa sploh nismo mogli imeti nobenega zakonodajnega vpliva. Takrat smo bili pod velikim pritiskom. In vsi smo bili brez zadržkov zelo zadovoljni s temi ukrepi. Vendar pa so zdajšnji, zdajšnji ukrepi še primernejši, še boljši. Moramo sredotočiti sredstva na cilje. Mislim, da je prožnost eh, tukaj boljša rešitev, kajti na ta način imajo regije proste roke pri doseganju teh ciljev prožnost določa samo cilj, ki ga je potrebno dole, eh, doseči in eh, to, s kakšnim ukrepom ali na kakšen način, to ostaja relativno odprto. Eh, mislim, da bi morali v prilogi F to spremeniti tudi v zvezi s ciljem. Ta pristop je boljši in pa omogoča veliko več prožnosti za regije, kot pa v sedaj veljavni uredbi, ko štejejo samo ukrepi. Eh, samo toliko o pozitivnem vidiku in čudi me, da tisti, ki se tako zauzemajo, ki so se preho, v preteklosti tako zauzemali za te ukrepe, da so sedaj tako zelo proti. Ko gre za osredotočenost na cilje, za tiste regije, ki imajo, ki na koncu dobijo malo sredstev, um, torej potem na koncu nimamo jasnih. Uh, jasnega pregleda nad vsem skupaj. Tukaj pa je razporeditev jasna. Tiste regije, ki imajo velike potrebe, um, imajo pravzaprav um, zmerno vezanost na cilje. Tisti večje regije pa se bolj sredotočajo na samo vidnost. Potem uh, energija, to, kar ste povedali v zvezi z energijo, uh, tukaj ne drži, energija je bila izuzeta, to ni zapisano v tem besedilo. Ehm, seveda imamo zapisan tudi cilj glede e, energetske infrastrukture in zato je to zapisano pri tem cilju, to se mi zdi tudi prav. Potem, če sedaj e, spregovorim še o partnerskih pogodbah člen 13 in 14, če to na hitro preberemo, potem bi lahko mislili, da se komisija pogaja samo z državami članicami in da so regije pri tem izpuščene. Uh, torej, problem pri tem besedilu je, da uh, referenca oziroma povezava tukaj ni zelo jasna, zato bi za majhno spremembo lahko uh, vse skupaj bolje pojasnili, kajti države članice lahko pomagajo pri pripravi te pogodbe. Ne morem pa si predstavljati, da bi komisija na koncu z vsemi partnerji in pa z vsemi eh, posameznimi regiji se sama pogajala. Mislim, da bi morala vsaka država skladu svojo ustavo vrniti tukaj oziroma izbrati tukaj posebno upravljanje teh pogodb. Ehm, lahko pa določimo načela, kako se takšno pogodbo pripravi, ampak glavna naloga pa ostaja pri državah članicah. In pa potem še eh, vsebina v zvezi s partnerskimi pogodbami. Um, tukaj je deloma po, povedano to, kar sem ravno kar eh, omenila, ampak eh, to bi lahko države članice spregledale in uh, bi lahko spregledale to, da je, mora biti izpolnen določen pogoj za to, da dobijo partnersko pogodbo. Eh, tukaj gre za to, da imamo pravzaprav paralelno eh, pripravo pravne podlage in pa tudi pripravo zakonodaje. In to se mi ne zdi dobro. Zato je, bi se mi zdelo bolj smiselno, da bi komisija tukaj podala določena priporočila. Eh, o kateri bi se lahko pre, prej pogovorila tudi z nami, eh, kjer bi jasno povedala, kako potekajo priprave in mi moramo že sedaj eh, poslati signal in upoštevati tudi to, kar sta povedala poročevalca, da je potrebno to več. Ta, um, Um, upravljajo na več ravneh, upoštevati Eh, se pravi, da bi države članice, eh, da bi, posta, da bi postalo jasno, da države članice morajo začeti pogajanja za takšno pogodbo, eh, da so torej one partneri, ampak morali bi še omeniti upravljanje na večjih ravneh eksplicitno, tako da bi postalo jasno, da kdor ne zagotovi pogojev na tem področju, ne more dobiti te pogodbe. Potem pa še demografija oziroma demografski prerest. Ja, ne vem, če je to resnično cilj. Sama mislim, da to ni cilj. V členu 9 je zapisan uh, izraz eligibility kriterija. Torej, govorili bi o regijah, ki imajo bodi si eno ali drugo težavo, torej osi prebivalstva in pa veliko stopnjo priseljevanja eh, prebivalstva. Ampak tukaj ne moremo govoriti o ciljih. To je pač obstoječa situacija v določenih regijah in zato bi to moralo spadati med eh, eligibility kriterija. To mora biti upoštevano pri pripravi pogodbe kot vsebinsko vprašanje, kaj je pravzaprav, eh, oziroma da je to pomankljivost določene regije, ne pa cilj. Če bi to bil zapisano kot cilj, potem bi eh, s tem ne bi dosegli ne bi dosegli našega namena, torej da se borimo proti revščini, proti socialni izključenosti in tako naprej. Vse to igra vlogo pri demografskih spremembah. Potrebujemo tudi cilje na področju prometa, se pravi, in to je tudi potrebno prilagoditi regijam, kjer obstaja veliko prebivalstva ali premalo prebivalstva, kjer je potrebno rešiti vprašanja v zvezi z. Uh, javnim prevozom in tako naprej. Se pravi, govorimo o demografskem primankljaju, ampak to ni cilj, to je značilnost neke regije. Jasno je, da so zeleni za to tematsko koncentracijo, kakor je tukaj opisana. Sama sem tudi v odboru EMPL, zato spremljam tudi tamkajšnje razprave in odbor EMPL je v veliki večini za te cilje ESF. O tem smo dolgo razpravljali v tem odboru. Eh, to je omenjeno tudi v členu 50 in ozadje je to, da je delež v SF zelo nizek v državah članicah trenutno. Naloge tega sklada so pa pravzaprav se povečale. Zato je pravilno, da imamo to klasifikacijo. V odboru za zaposlovanje ima to prednost. Morda bi bilo dobro, če bi imeli skupno sejo obeh odborov, tako da bi lahko razjasnili mori biti ne nesporazume. Hvala. Hvala lepa. Vlasak. Važena, pani predsedkinje. Ja bi... Hvala, gospa predsedujoča. Dovolite nekaj komentarjev. Nekatera so povezana s partnerskimi pogodbami. Kolega je že rekel, da po zadnjih pogajanjih naj bi bil, bila ta pogodba, dokument od spodaj na vzgor. To pozdravljam. Ampak mislim, da bi morali govoriti tudi o pogojih za regije in mesta, kako bodo sodelovali bolj pri tem procesu. Tako Regije, mesta in skupnosti se nam zelo zanimajo za sodelovanje v partnerskih pogodbah. To je bila moja prva pripomba. Druga zadeva nekaj, o čemer še ni bilo govora doslej. In sicer gre za 10 milijard evrov, ki so šla v evropski instrument iz kohezijske politike. Po mojem mnenju bo to otekanje sredstev pomenilo, da bodo sredstva se odmaknila od eh, projektov za prestrukturiranje prometa. Ali bi lahko govorili o možnem kompromisu? Kajti, če bomo 10 milijard pustili v kohezijski politiki in uporabili 40 milijard iz evropskega proračuna, bi bilo to dovolj za oba procesa. toliko o skupnem strateškem okviru oziroma CIF. Za me pa je pomembno tudi vprašanje DDV-ja, kako priti do upravičenosti za DDV. Prej smo govorili o CEF, zdaj pa o DDV in nekdo ni upravičen do poračila DDV-ja za določene investicijske projekte. Torej, prosim, če bi se lahko vrnili na sedanjo prakso, namreč, da je DDV upravičen. Hvala. Mikrofon, prosim. Yes explain. European Commission will take the floor. Če prav razumem, bo Evropska komisija govorila kasneje, na koncu razprave, tako da dajem besedo gospodu Obrihtu. No, hvala poročevalcem, da so nam podali okvir za današnjo razpravo. Kar nekaj elementov je vključenih v splošnem delu, ki jih in te treba obrazložiti v zadnji različici. Naj začnem z nečim, kar bi mogoče moral omeniti na koncu. Sporočevalcu smo govorili tudi o tem, kdaj bi želeli finalizirati to poročilo, ali smo pripravljeni na ta sistem, na vzpostavitev sistema, ne glede na to, ali je denar na voljo, ali bomo počakali na dokončno odločitev glede določitve proračuna. Ta odločitev je ključnega pomena, kajti če bomo čakali na končno odločitev glede nove finančne perspektive, bomo jo izgubili verjetno prvo leto, mogoče pa še drugo. To pa pomeni, da bi morali imeti tukaj politično razpravo in če bo prišlo do zmanjšanja sredstev, ali bo to imelo posledice za sistem ali ne. To je res osnovno vprašanje. Ni ga v besedilu. V besedilu pa imamo, naprimer, odstotno vrednost, ki je zaključek omejitve na vzgor. In to je osnova. V splošni uredbi v točki 5 imamo posledice omejitve sredstev na manj razvita področja oziroma regije, na bolj razvita in na regije v tranziciji. Mogoče bi morali zdaj delovati, počakati potem na konec pogajanj in dodati neko prilogo. Kot drugo, našo razpravo bi lahko v prihodnje razdelili na dva dela najprej, kaj je treba narediti in kako je to treba narediti. To je drugi del. Ne smemo mešati vsebine z eh, metodo. To je pomembno. Vprašanje, kaj je vključeno v tematske cilje. In to je v splošnem delu. Ne moramo pa razpravljati o splošnem delu, ne da bi vedeli, kakšne so posledice različnih skladov. Kajti, če bomo govorili o teh tematskih ciljih, kakršne poznamo danes in potem bo prišlo do novih odločitev, prihodnji posledice ne bodo znane. Tematske cilje pa se bodo ločile tudi na podlagi ring fencinga in na določitvi sredstev. Zdaj govorimo avtomatski koncentraciji sredstev v skladu za regionalni razvoj, ampak pri skladu za socialne zadeve, torej pri Evropskem socialnem skladu, gre do stvari globje. Naj citiram člen 4 Evropskega socialnega sklada. Vidimo, da gre avtomatski cili globje. Najprej se moramo osredotočiti na naložbene prednostne naloge in potem na sredstva. Elementi so v zaporedju, kot v neki verigi povezani med seboj. Ne smemo pa pozabiti, da komisar za zaposlovanje Pravi, da se bodo osredotočili na štiri tematske cilje. Komisarka za regionalni razvoj pa pravi, da se bo osredotočila na enajst tematskih ciljev. Torej po eni strani v enem skladu se bomo osredotočili na štiri, v drugem pa na enajst tematskih ciljev. In to postavlja vprašanje, kaj pa dodeljevanje finančnih sredstev. In to je zame lahko problem kot poročevalca. Tistih slavnih 80 in 10 odstotkov To je posledica. Drugi element. Partnerske pogodbe. Skoraj vse je bilo že rečenega, ampak naj rečem še nekaj. Izjave politikov za nas niso tako pomembne. Med zadnjim sestankom z županije predsednik komisije je rekel, da bomo imeli partnerske pogodbe med komisijo in državami članicami. Kar pomeni, da župani, ki so bili tukaj zbrani v tej stavbi, so ugotovili, da bo pogodba med komisijo in država članico. V besedilu pa pravijo, da je to notranji nacionalni dokument, ki temelji na večkratnem upravljanju. Torej, tu je neskladje, ki ga je treba čimprej razrešiti. In kolikor razumemo, gre tukaj za upravljanje na več ravneh. In najprej je treba opredeliti, med kom bo, pod, kdo bodo stranke, podpisnice, partnerske pogodbe. In komisija se mora strinjati, da gre za pogodbo med nacionalno in regionalno ravnjo. Kaj pa kodeks ravnanja? Torej tukaj obstaja predlog, da bo komisija podala predlog, kako naj bo videti partnersko pogodbo. Pa vprašanje je, če lahko podamo tak predlog za 27 držav članic. Seveda ta predlog mora biti precej splošen in to velja tudi za kodeks ravnanja. V partnerski pogodbi pa govorimo o vsebini in imeli bomo tudi zelo znan in slaven seznam mest, ki je v pogodbi. Torej zelo pomembno je to, treba jaz, je to jasno opredelitvi opredeliti, zato da bodo tisti, ki delajo v praksi, vedeli, zakaj gre in kaj, kakšna bo končna različica tega dokumenta. Zelo pomembno je tudi to, kako razumemo tematsko koncentracijo. Naslednje vprašanje pa je kako, torej metoda. Kakšno metodo naj uporabimo? Kar nekaj novih instrumentov je na voljo v splošni uredbi, ki ima lahko posledice za sklad za regionalni razvoj in tudi za Evropski socialni sklad. Imamo instrumente za pripravo sistema izvajanja, torej operativni program, akreditacijo, cel sistem za sofinanciranje, pa tudi za finančne korencije, ki so res zelo pomembne za nas. Kako bodo finančne korekcije delovali v praksi? In če gremo še naprej, so tu zelo pomembni instrumenti, naprimer lokalne skupine, ki so vzete iz programa LIDER, potem skupni akcijski načrt, kar je nekaj novega, potem je tu ITI, to je novi instrument, ki se lahko uporablja in tudi ta ima posledice za sklad za regionalni razvoj. Predlagam torej, da bi poročevalci vključili tudi vprašanje novih metod, novih instrumentov v svoje poročilo, zato da se pojasni to, kateri instrument se lahko uporabi za kateri namen, saj ne moramo vseh uporabiti za enake namene. Vse mora biti jasno, kakšne so posledice vsega tega. Veliko dela nas še čaka, po mojem mnenju, in trenutno splošna uredba zajema veliko elementov preostale uredbe ali regulative. Zato ne moramo razrešiti težav v tej konkretni uredbi, ne da bi točno vedeli, kakšno je stališče v splošni uredbi. Zato je nujno, da sodelujemo. Ne moramo delati vsak zase in vse potem ne bomo prišli do logičnih rezultatov. Kot rečeno, imamo okvir, veliko dela nas pa še čaka, zato da pojasnimo vse elemente, ki so zelo zapleteni. Hvala. Like Hvala. Zdaj pa Viktor Boštinar. Hvala lepa, gospod predsedujoče. Večina težav je že bilo omenjenih. Dovolite, da se sredotočim na nekaj točk. Naj se pridružim tistim, ki pravijo, da partnerske pogodbe naj ne bi bile bilateralni dokumenti pri, podpisani med Evropsko komisijo in državo članico. To potem ne bi, bil, ne bi bila pogodba na več ravneh in eh, regionalni in lokalni organi potem ne bi imeli nobene besede pri tem. To bi moralo biti nekaj, kar bi jasno specificiralo vlogo in pomen regionalnih in lokalnih akterjev. Tematske prednostne naloge. Tematski cili. Tukaj spodbujam zamisel, da ko se pogajamo z državami članicami, morajo imeti države članice imeti več manevrskega prostora na voljo, zato da prilagodijo tematske prednostne naloge svojim potrebam in svojim situacijam, ki se med seboj zelo razlikujejo. In potem fleksibilnost in kvote. Tudi tukaj pozivam k temu, da bi imeli več manevrskega prostora med pogajanji, da bi omogočili državam članicam več možnosti za odločanje zaradi razlik med njimi. In potem je tu še ring fencing. Tukaj predlagam, da bi se pogajali med Evropsko komisijo in državami članicami, pri čemer bi upoštevali specifike posameznih držav članic, kar zadeva skupni strateški okvir ki je seveda zelo pomemben. Glede tega menim, da bi moral ta dokument sprejeti svet in parlament in da ne bi smeli imeti tukaj delegiranih aktov komisije. To bi moralo veljati kot priloga k splošni uredbi in ne nekaj, kar spada pod posebno ločeno pravilo. Na ta način bi povečali prepoznavnost in dali bi enako veljavo temu dokumentu kot splošna pravila. S tem bi pokazali, kako pomemben je dokument, ko bo sprejet strani sveta in parlamenta. Sem proti zamisli, da bi naredili naslednje, pa tukaj govorim ne samo o svojem imenu, ampak o imenu naše skupine. Mislim, da je nujno, da makroekonomsko pogojevanje ni del splošne uredbe. Ne sme se šteti kot del splošne uredbe in vsaka pravila in kot pravila kohezijskih skladov. Če bi bilo tako, bi na ta način kaznovali skupnosti, zaradi sporazuma, ki je, ga je sprejel svet pred kak, kakšnima dvema tednoma. Tako imenovana fiskalna unija bo imela pomemben, če ne dramatičen vpliv na zmogljivost držav članic za izvajanje gospodarskih politik, pa tudi za sofinanciranje evropskih politik. Z dodatnimi sankcijami bi bilo to praktično nevzdržno za države članice tako da se on celoti proti ideji makroekonomske stabilnosti kot pogoja. Potem pa so tu še drugi vidiki, ki so v glavnem povezani z mojimi predlogi, ampak o tem več kasneje. Hvala. Hvala lepa, Rika Manner. Ja Hvala, gospod predsedujoče. Hvala poročevalcem za odlično upravljeno delo in za odličen dokument, ki ste ga pripravili v zvezi s to uredbo. Slišali smo že kar nekaj pripomb, veliko problemov, veliko težav je bilo že omenjenih. Kar pa zadeva štiri točke, ki so bile že omenjene, lahko podprem poročevalke in tudi Konstantin Skrelj. Glede partnerskih pogodb in upravljanja na več ravneh se strinja s predhodnimi govorniki. Morali bi imeti možnost, da jasno opredelimo sodelovanje med regionalnimi in drugimi ravnmi. Moj pomislek je namreč, da bi to temeljilo preveč na teritorijalni ravni tako da podpiram predhodne govornike. Tematske prednostne naloge. Tukaj potrebujemo več fleksibilnosti, bolj prilagodljivi moramo biti, kot je povedala Konstantin Skrel, pri infrastrukturi. Podpiram to, da uporabimo sredstva bolj na široko pri infrastrukturnih projektih. Podpiram to, da bi lahko uporabili ta sredstva za infrastrukturne projekte, ki so transnacionalni. Kajti veliko krat ti projekti so zelo pomembni za konkretne regije. Tudi pri dodeljevanju sredstev, tudi tu sem nekoliko bolj skeptična. Mislim, da moramo bolj prisluhniti regijam in jih vprašati, kakšne so njihove potrebe. Konstanc je omenila tudi demografske prednostne naloge in da se je treba bolj osredotočiti na splošno uredbo. To lahko podprem. Tako smo to rekli tudi tukaj. Starajoče se prebivalstvo je vedno večji izziv in bo tako tudi v prihodnje. Tako sem tudi jaz mnenja, da je treba to izpostaviti v splošni uredbi. Več podrobnosti o teritorijalnih poročilih pa kdaj drugice. Mislim, da se bo razprava o tem še nadaljevala. Hvala lepa. Gospa Marija Irigojen. Ja, hvala lepa, gospa predsedujoča. Najprej najlepša hvala poročevalcem in hvala za informacije, ki smo jih prijeli. Zahvaljujoč govornikom, doslej smo zdaj v stanju bolje razumeti te razmere. Zame je bilo težko, ker me kakšno leto ni bilo tukaj. Govorili smo o številnih vprašanjih in sama se bomo sodotočila na načela. Zakon, zakonodaje, zakonodajalec in tudi mi si moramo želeti to, da bo uporaba sredstev lažja. Govorili smo že o fleksibilnosti, o prilagodljivosti in o tem, kako naj se zagotovi da bomo bolj učinkoviti pri iskanju najbolj prilagodljivih rešitev in možnosti in tega, kako združiti regionalne in nacionalne ravni. Regije same najbolje vedo, kako bodo najbolje porabile sredstva. Predlog komisije pa ima določene omejitve, zlasti kar zadeva kohezijski sklad. Dovolite, da omenim še poenostavitev. Predlog je podala komisija in ta, po mojem mnenju, ne zajema kakšne prave poenostavitve. Upravljanje kohezijske politike strani komisije je precej togo. Zato je poraba sredstev iz skladov otežena. Treba je odpraviti makroekonomsko pogojevanje, tudi rezerva na podlagi dosežen, doseženih rezultatov je nepotreben pogoj. Strinjam se z drugimi govorniki, da je treba spodbujati upravljanje na več ravnih. Vseeno pomenim, da je pomembna prednostna naloga to, da zagotovimo, da smo praktični pri našem delovanju in da se zagotovi, da države članice podpišejo partnerske pogodbe in da se držijo tega upravljanja na vseh možnih ravnih. Hvala lepa, zdaj pa Francesco D'Angelis. Hvala lepa, predsedujoča. Rad bi se zahvalil poročevalcem za izvrstno upravljeno delo par pripomb, par misli zelo na kri, na hitro. Sicer so to še vedno splošne pripombe, predvsem bi se rad lotil same vsebine besedila komisije. Ne strinjam se s predlogom, da bi pogojevali kohezijsko politiko s merili iz pakta o rasti in stabilnosti. Če bi teritorijalno kohezijo povezali z makroekonomskim pogojevanjem, potem bi izdali sama načela, iz katerih črpa na odih kohezijska politika. To je prva pripomba. Druga zadeva. Če se navežem na splošne pripombe, ki so bile podane. Rekli ste, da bi morali imeti krovno uredbo, ki bi zajemala več instrumentov z področja strukturne politike. Mislim, da je to dobro, če želimo zagotoviti dobro upravljanje. Vendar, če se navežem na predlog parlamenta, da naj bi v okvirni raziskovalni program vključili tudi strateški okvir, komisija pravi, da bi morali imeti ločen okvir za inovacije. Mislim, da bi morali najprej opredeliti povezave med strateškima pristopoma. Potem je tu še tretja zadeva, partnerske pogodbe. Strinjam se, da je treba natančno opredeliti vlogo regije v okviru teh pogodb. Regije igrajo pomembno vlogo, še posebej pri izvajanju načela subsidijarnosti. Poleg tega bi tudi regionalne enote morali neposredno vključiti v ta proces. Regionalne enote morajo imeti občutek, da aktivno igrajo v tem procesu. V mislih imam tudi tiste regionalne enote, institucije, ki izvajo in financirajo kohezijsko politiko. Četrta zadeva, partnerske pogodbe. Te bi morale biti usklajene s cilji in z operativnimi programi, ki smo jih opredelili. Ti so zelo jasni, zato bi morali jasno opredeliti cilje, pogoje in tako naprej. Peta pripomba se nanaša na fleksibilnost in kvote tematske prednostne naloge, na katere naj bi se osredotočili, so tiste, ki so zabeležene v strategiji EU 2020. Vendar se strinjam z mnenjem obih poročevalcev, ki pravita, da nimamo na voljo dovolj fleksibilnosti za to, da bi sprejemali instrumente, ki bili prilagojeni regionalnim zahtevam. Več bi morali vlagati v raziskovalno inovacijsko infrastrukturo zlasti v novih državah članicah. Poleg tega se mi zdi, da bi pri kvotah morali preseči dodeljevanje kvot na srednjeročni rok. Mislim, da bi morali zauzeti integriran pristop, ki bi upošteval tudi socialno dimenzijo te politike. Potem pa je tu še vprašanje poenostavljanja. Meni se zdi to vprašanje izjemno pomembno, zato ker je to ključna tematika zlasti, ko govorimo o dostopu do sredstev in uporabi sredstev. Tu se največkrat pojavljajo težave in te težave treba odpraviti prav s pomočjo poenostavitve. Stvari je treba poenostaviti, poenostaviti treba dostop do finančnih sredstev in tudi do same uporabe teh sredstev. Predlog komisije po mojem mnenju ne gre v to smer. Sem zaključil. Thank you very much, Arminja Macan. Hvala lepa. Predlog je la predsedujoča. Predlog komisije, da se oblikuje ena uredba za vse sklade, sledi enemu cilju in sicer poenostavitvi. Strinjam se s tem, kar so povedali kolegice in kolegi. Strinjam se tudi s kolegom De Angelisom, ki pravi, da je komisija zgrešila ta cilj želi posodobiti nadzorne postopke, postopke spremljanja porabe denarja, ampak ti postopki ne privedejo vedno do poenostavitve celotnega procesa. Tu niste storili dovolj, zato bi si morali bolj prizadevati. Če se navežem še na tisto logiko, ki je bila izražena, namreč, da bi morali bolj, iz, bolj izkoriščati tudi instrumente, na podlagi katerih smo oblikovali uredbo s pomočjo komisije. Tu se pojavlja še ena šipka točka, razen če nisem česa narobe razumela. Kolega Godmani se je prav tako tu izpostavil. Namreč, da nimamo na voljo nekih usmeritev oziroma urejanja fleksibilnosti med posameznimi skladi izboljšati je treba sam regulativni mehanizem, ga poglobiti tudi, ko gre za večjo fleksibilnost znotraj posameznega sklada. Mislim, da je smiselno najprej razumeti predvsem to, kako med seboj delujejo posamezni skladi. Ali se lahko ti skladi kakorkoli dopolnjujejo. Problem se postavlja predvsem pri kohezijskem skladu. Kohezijski sklad je omejen glede ciljev, ki jih skuša izpolniti. Zato bi morali predvsem bolje razumeti, na kakšen način lahko uporabimo sredstva iz drugih skladov, zato da bi dejansko lahko izvajali tiste prednostne naloge, ki so bile opredeljene tudi v okviru kohezijske politike in strategije EU 2020. Glede partnerskih pogodb pa se strinjam s poročevalcema, s kolegi, ki so se oglasili. Tisto, kar potrebujemo, je več pojasnil. Namreč iz splošne ureditve ni dovolj jasno razvidno, kako lahko sodelujejo lokalne ravni upravljanja pri tem mehanizmu delitve. Ali je bila tu odgovornost porazdeljena na enakopraven način tekom celotnega postopka. Mislim, da bi tudi to moralo biti del splošne ureditve. To področje je treba bolj natančno opredeliti in tudi v pogodbe zapisati, kaj je v pristojnosti posameznih partnerjev, tudi regionalnih partnerjev enot, ne samo držav članice. Strinjam s kolegom, ki je to omenjal. Potem makropogojevanje, naj še enkrat podarim, da tu ne bi smelo biti kakršnega koli pogojevanja. Komisija še vedno ni odgovorila na moje vprašanje, ki se glasi, kakšna je usklajenost med temi makroekonomskimi predvidevanji in specifičnimi cilji z področja kohezijske politike. Mislim, da tu doslednosti ni. Zato se mi zdi, da če namerava komisija ohraniti svoje stališče, da bi morali imeti dodatna pojasnila. Sicer bo to ostal nek ukrep, ki je namenjen predvsem kaznovanju. Mislim, da takšnega instrumenta ne bi mogli dosledno uporabljati znotraj kohezijske politike. Lahko sicer uredimo nadzor, lahko oblikujemo bolj stroge sankcije, to je legitimno, kajti rezultati iz zadnjih programskih obdobij niso pozitivni, zato je smotrno, da storimo korak naprej na tem področju, da pa bi vse skupaj otemeljili na makroekonomskih merilih, pa ni prav, zato ker bi s tem kaznovali kohezijsko politiko. Nisem prejela odgovora niti na vprašanje glede nove kategorije regij. Pojavlja se namreč dvom v zvezi s tem, ali ne bo uvedba novih kategorij regij pravzaprav privedla do preseljevanja sredstev iz ene kategorije v drugo, iz predobstoječe kategorije v neko drugo kategorijo, ki bo še dodatno potem škodilo tistim ozemljem, ki se nahajajo znotraj regije iz prvega cilja. Namreč zgornji prak ostaja isti, ko govorimo o sredstvih. Vrednosti pri teh sredstvih bi morali posodobiti. Če bomo vedli novo regijo, se bodo sredstva znižala, seveda. In mislim, da bi ta novo uvedena kategorija zmanjšala sredstva, ki so bila opredeljena za ostale kategorije. Tako da vas sprašujem, ali boste s prerasporeditvijo ciljev vseeno ohranili kategorije regij, ki so bile opredeljene pri drugih ciljih. Še zadnje vprašanje v zvezi s skladom za infrastrukture, ki naj bi deloval znotraj kohezijskega sklada. Meni se zdi pobuda komisije pozitivna, vseeno se mi zdi, da smo lahko kritični do tega, da komisija ni upoštevala regionalnih danosti. Namreč, da bi tudi na ravni regij lahko samostojno upravljali s temi sredstvi. 10 milijard evrov bo pravzaprav prepuščenih v odločanje na centralni ravni. To pa po mojem mnenju ni spremljivo. Še nekaj bi rada povedala. Zanima me, na podlagi katerih meril boste uporabljali ta sredstva. Na podlagi katerih mehanizmov boste potem opredeljevali prednostne naloge? Namreč iz tega malega, kar je napisano v predlogu komisije, to ni dovolj dobro razvidno. Pri kohezijskem skladu je to edina prava novost, zato bi bilo smotrno, če bi stvari nekoliko bolj natančno pojasnili in razjasnili strani komisije. Hvala. Hvala lepa. Preden prosim Nikola Samartena generalnega direktorja, da spregovori. Dovolite, da še jaz nekaj pripomnim. Vse nas skrbi eno vprašanje, no, številna druga tudi, ampak eno je glavno. Vidimo, da regulativa uredbe vzpostavljajo pogoje za regije, ki jih je treba izpolniti. Mislim, da ne gre toliko za to, kaj uredba neposredno predstavlja, naprimer partnersko pogodbo za regionalne organe, ampak moramo preučiti tudi druge rešite z vidika tega, ali res olajšajo sodelovanje in udeležbo regij, naprimer usmerjenost v rezultate, ali to pomeni potrebo, da se postavijo indikatorji, neki kazalniki, ki pa jih ne bo lahko meriti in zaradi tega bi to težilo udeležbo regij v skladu s temi uredbami. In s tem bi tudi zmanjšali pripravljenost za izvajanje regionalnih programov. No, zdaj pa prosim Nikola za Martina, da povzame razpravo in da odgovori na vaše vprašanje. No, vidim, da je zdaj Erik Vrhsaher odšel. On je bil naš uradnik za Zvezo med Evropsko komisijo in generalnim direktoratom Regijo in s parlamentom smo imeli, oziroma on in parlament smo imeli dobre odnose. Tako da prosim, če mu posredujete naše pripombe in da se priporočam za ime njegovega naslednika. Nikola Smartin, izvolite besede vaše. Thank, thank you very much, Hvala, gospod predsedujoča. Seveda bom posredoval vaše pripombe tudi mojemu kolegom. Kot veste, je zdaj na generalnem direktoratu Regio, tam ostaja, tako da boste lahko še vedno bili z njim v stiku. In tudi takoj, ko bo znan njegov namestnik, ko bo imenovan, vas bomo o tem, kdo to je, seveda obvestili. Ena glavnih nalog vodje naše enote je prav odnos s tem odborom. Zanimivo je bilo prisluhniti temu razponu pripomb. Vidimo, da se osredotočate na kar nekaj kritičnih eh, vprašanj. Dovolite, da poskusim nekaj pojasniti z vidika komisije. Ko sem malo prej govoril o sklepih sveta vidimo, da so se tudi predhodni govorniki osredotočili na eno teh vprašanj in to je skupni strateški okvir. Skupni strateški okvir je za nas strateški dokument, ki je pomemben in to je dokument, ki mora imeti neko dodano vrednost za države članice, saj drugače To ostaja dokument na visoki ravni, ki pa ne bo veliko pomoč državam članicam, ko bodo začele pripravljati naslednje programe, programe za naslednje obdobje. Zamisel integracije skladov za to, da se poraba različnih sredstev iz različnih skladov poveže z drugimi veri financiranja iz drugih politik Evropske unije in to, da tematski pristop jasno ubesedimo in tudi teritorijalni pristop, vse to je naš cilj. In to je pomislek, ki ga ima tudi komisija, namreč kako to narediti. Vidimo, da je skupni strateški okvir dokument, ki lahko predstavlja vodilo pri tem procesu upamo, da bomo s tem, ko bomo razvili nekatere elemente in tega, kaj naj skupni strateški okvir zajema, da bomo imeli priložnost tudi razpravljati o tem dokumentu z vami tukaj v parlamentu. Na ta način bomo videli, ali smo enakega mnenja glede tega, kaj naj poskuša doseči skupni strateški okvir, kakšno vlogo naj igra. To nam bo pomagalo naprej v postopku njegovega sprejemanja. Strinjam se z gospodom De Angelisa, kar zadeva povezavo s horizontom 2020. Tudi to moramo obravnavati, pa tudi povezave z drugimi politikami izven kohezijske politike. Ključni cilj je namreč, da se združijo različni viri financiranja. To se navezuje na tisto, kar je povedala tudi gospa Krel, namreč na povezavo med skupnim strateškim okvirom, partnerskimi pogodbami, operativnimi pogodbami in tematske koncentracije in cilje. Številni govorniki so danes omenjali partnersko pogodbo in se sredotočali na nje. Se je to ključnega pomena za to, da se poda pregled na tem, kaj se dogaja v državah članicah in to je predpogoj za upravljanje na več ravneh. To treba primerjati tudi s pomisleki, ki so se izpostavili v razpravah v svetu. Komisija je poskusila uravnovesiti dve vrsti pomislekov po eni strani pomislekov izraženih na svetu, povezanih s spoštovanjem institucionalnega okvira in strukturo v državah članicah, raznolikost institucionalnih ureditev. Nekatere države so zvezdne države in imajo drugačne pomisleke kot države z bolj centraliziranim vladanjem. Tudi pomisleki, ki smo jih slišali danes, Namreč je treba zagotoviti priložnosti za regije in lokalne občine in skupnosti, da igrajo pomembno vlogo. To ravnovesje je težko vzpostaviti in oblikovati v zakonodajnem okviru. Komisija je zato poskusila doseči to ravnovesje s tem, da je formulirala regulatorni okvir na način, ki po našem mnenju omogoča upoštevanje različnih institucionalnih ureditev. Obenem pa smo želeli tudi okrepiti upravljanje na več ravnih. Kodeks ravnanja se nam zdi zelo pomemben instrument in dokument. Zato smo mu dali več veljave in rekli, da ne bo to dokument, ki bi bil sprijet kot delegiran akt ta bi zajemal elemente, ki bi dejansko močno spodbujali, spodbujali države članice, da zagotovijo ustrezno udeležbo vseh zadevnih akterjev na regionalnih in lokalnih ravneh. Ampak seveda ne moremo imeti rešitve, ki bo ustrezala vsem. Kdo pa bo vodil pogajanja? Spomniti se moramo, da v predlogu komisije vidimo, predla, predlog za partnerske pogodbe s partnerji kot en, enoten svežen. Partnerska pogodba zajema celotno državo članico, zato bi pogajanja potekala med komisijo in državami članicami in to je nujno dokument, ki je rezultat notranjih pogajanj in razprav ob udeležbi regionalnih in nacionalnih in lokalnih akterjev. Vsi ti morajo biti vključeni, zato da pridejo do odločitve, ki bodo zajete v partnerski pogodbi, kjer se določa, kako se financiranje uporablja in kako se pripravljajo programi, potem naravi regionalnih programov, narava sektorskih, nacionalnih programov, potem financiranje tematskih ciljev in tako naprej to so kritične odločitve, nujne odločitve, ki jih je treba sprijeti in povzeti v partnerski pogodbi. In to je rezultat intenzivnih eh, razprav, posvetovanj in odločanja na nacionalni ravni. Partnerska pogodba bo predmet pogajanj med komisijo in eh, države članica in seveda bodo se vključena tudi pogajanja s tistimi organi, ki so odgovorni za programe, ki se bodo izvajali. To je lahko paralelna aktivnost, ki bo sledila svežnju, ki bo potem vodil do pogajanj med komisijo in državo članico po sprijetju posameznih programov. Kar zadeva vprašanje uravnovešenja tematskega pristopa in teritorijalnega pristopa, mislim, da je zaradi povezave z Evropo 2020 to oblikovanje tematskih ciljev dalo vtis, da tukaj ni ravnovesja da smo podali predlog, ki preveč poudarja sektorske elemente in ne upošteva dovolj dobro teritorijalne razsežnosti. To zagotovo ni naš namen. Namen komisije je namreč, da kohezijska politika temelji na teritorijalnem pristopu. To ima korenine v tem, da morajo regije upoštevati določene specifične elemente, značilne za nje. In to naj bo zajeto v partnerski pogodbi in v programih. To uravnovešenje smo želeli izpostaviti v skupnem strateškem okviru, ampak v nekaterih elementih vidimo, da so namenjeni lajšanju nekaterih teritorijalnih potreb, naprimer zagotavljanje lokalnega razvoja, in celovitih teritorijalnih naložb v povezavi s skladom za regionalni razvoj, potem fokus na celovite ali integrirane urbane strategije. To je pristop, ki je dobro zapisan in zato se mora to izraziti v operativnih programih, ki jih je treba razviti. Začeti je treba pa z analizo, kot je zapisano v uredbi, na teritorijalni ravni in tudi z analizo tega, kako se bodo ti teritorijalni izzivi potem obravnavali. Glede tematskih koncentracij ali ciljev. Naj povem naslednje. Izhodišče tukaj je razumevanje, zakaj moramo tukaj imeti koncentracijo. Zato, ker bo to povečalo vpliv sredstev uporabljenih v ta namen in to je naš skupni cilj doseči boljše rezultate. Vprašanje pa je, ali so mehanizmi, ki so predvideni, taki, da ovirajo ustrezno upoštevanje potreb na teritorijalni ravni. Obstajajo različni mehanizmi za različne sklade in to namenoma. Zato, ker skladi delujejo na različne načine, kohezijski sklad ima svojo lastno ugrajeno koncentracijo kot posledica karakteristike tega, potem Evropski socialni sklad ima spet eh, to drugače urejeno, sklad za regionalni razvoj pa lahko prispeva svoje k enajstim tematskim ciljem. Obstajajo argumenti, zakaj obstajajo različni mehanizmi. Če želimo imeti nekaj, kar bo delovalo, moramo sprejeti težke odločitve. Vsaj ponekot je tako. Sama narava mehanizma je bila podvržena dolgim razpravam in razmišljanjem. Na koncu je komisija menila, da če nimamo fiksnih referenčnih točk ali odstotnih vrednosti, to ne bo delovalo. Ne bomo dosegli ciljev, ki jih želimo, ampak razumemo tudi potrebo po fleksibilnosti. Ugrajeno fleksibilnost je treba tudi tukaj upoštevati, kar mislim, da ni bilo še dovolj upoštevano. In to se lahko upošteva na nacionalni ravni in zaradi tega lahko upoštevamo tudi specifike in regionalne potrebe. Seveda pa moramo razlikovati tudi med različnimi kategorijami regij manj razvite regije 50 odstotkov finančnih sredstev, ni omejitev, kar zadeva izbiro tematskih ciljev. Za tranzicijske regije 40 odstotkov brez omejitev, za bolj razvite pa 20 odstotkov brez omejitev, kar pomeni, da že razlikujemo med različno razvitimi regijami. Potem še eno vprašanje povezano s fleksibilnostjo za upravičence pri svojem poslovanju lahko pridobijo različne vire financiranja in tudi zaradi tega menim, da jim je omogočena fleksibilnost na tej ravni in to je pomembno. Če se navižem na nekaj bolj konkretnih točk, ki so bile izpostavljene, evropsko teritorijalno sodelovanje, vprašanje čezmejne infrastrukture. Tudi to je skupni cilj komisije, zato smo v členu 6 eh, uredbe o ETS navedli sklic na ERDF, ki se uporablja za infrastrukturo preko meja, kar pomeni, da menimo, da je to že upoštevano. Potem je to vprašanje poenostavitve. Žal trenutno nimam časa, na voljo, da bi predstavil, zakaj in kako smo poskusili poenostaviti celoten regulatorni okvir. Zagotovo pa to je vključeno v predlog komisije. Pozdravljam kakršnokoli priložnost za razpravo na to temo enkrat prihodnje. Lahko samo rečem, da smo na številne pomembne načine po našem uspeli doseči fleksibilnost in proporcionalnost da smo naredili pomemben korak naprej. Samo en primer. Imamo en nabor pravil za upravičenost in mislim, da to ni zanemarljivo. Za upravičence je to nekaj res zelo pomembnega. Na strani revizije smo ugradili nekaj konkretnih določb, ki pomenijo, da lahko neko podjetje ali neko aktivnost v vrednosti manj kot 10 tisoč eh, evrov, da se lahko revidira samo enkrat na leto oziroma enkrat na določeno obdobje. In tudi to menimo, da je poenostavitev. Še druga področja bi lahko izpostavil, ampak zaenkrat le toliko, da pokažem, da smo res eh, zavestno se lotili tega poenostavljanja. Glede pravil za upravičenost. Omenili smo DDV. In eno od vprašanj so tudi skupna pravila za DDV. Menimo, da sedanja pravila ne bodo pozročala večjih stroškov za poslovanje, za podjetja. Zdaj, tam, kjer se delovanje infrastrukture financira iz javnega proračuna, potem DDV, ki nastane oziroma ki nastane kot posledica izvajanja infrastrukturnega projekta, bo plesljivi DDV, ki bo končal v nacionalnem proračunu, kar pomeni, da gre za notranje proračunske ureditve glede tega, kaj se zgodi s tem DDV-jem. Komisija meni, da to ni kot tak, ki je, strošek kot tak, ki ga je treba financirati iz evropskega proračuna, ampak da je treba zagotoviti optimalno uporabo evropskega proračuna ter zato to ni način, na katerega to lahko dosežemo. Glede kategoriji regij, argumente smo že predstavili že večkrat v preteklosti. Predlog komisije za večletni finančni okvir želim spostaviti ravnovesje, kar zadeva proračun za kohezijsko politiko, a benem pa obravnava tudi način, kako naj kohezijska politika prispeva k izvajanju strategije Evropa 2020 in zagotovi, da imamo boljše postopno izvajanje in da financiranje odraža tudi zadevne stopnje finančnega in gospodarskega razvoja. Vprašati se je treba, kakšen je vpliv na regije. Vendar je treba na to gledati kot na celokupni finančni svežen. Upoštevate, je treba tudi omejitve tega, da ravni financiranja oziroma finančnih sredstev za kategorije regij, da je to v skladu tudi s zmogljivostjo črpanja. Glede makrofiskalnih pogojev. Kar nekaj vprašanj je bilo povezanih s tem, nekaj poslancev je to postavljalo pod vprašanj. Mislim, da je treba postavljati vprašanje na pravilen način. Prvo vprašanje je, ali je smiselno, da naj bi imeli nek postopek, ki omogoča financiranje kohezijske politike, ki bo prilagojeno tako, da se lahko uporabi kot podpora za izvajanje ukrepov sprejetih na nacionalni ravni, da se obravnava vprašanje prekomernega primankljaja. In odgovor je pozitiven. Ja, imeti bi morali mehanizme, ki bi omogočali preusmeritev finančnih sredstev iz naslova kohezijske politike, zato da se uporabljajo tudi na nacionalni ravni za resne težave na makroekonomski ravni. Potem drugo vprašanje, ali je prav ali ne, da država članica, ki ni izpolnila odločitev in priporočil sprijetih na svetu, kar zadeva korektivne ukrepe za obravnavanje makroekonomskih neravnovesij ali prekobjenih primankljajev, ali naj še vedno prejme enaka porvačila iz evropskega proračuna za svojo kohezijsko politiko in njene programe, ne glede na vpliv na učinkovitost in uspešnost teh programov zaradi neuspeha oziroma zaradi tega, ker ni izpolnila teh sklepov in zahtev. In komisija mnenja, da ne. Mislim, da poslovanje ne more potekati namoteno naprej ampak je treba zagotoviti, da bo evropski proračun zaprt za te države članice. Obenem pa je spre, sprejemamo to, da je treba biti fleksibilen glede tega, kako ne pride do prekinitve plačil. Se ne moremo vnaprej vedeti, kakšne bodo okoliščine. Zato imamo tukaj širšo diskrecijsko pravico, ki omogoča še vedno financiranje programov, ker je to smiselno zaradi narave naložbe. Ukinitev ali prekinitev je lahko usmerjena samo v programe, kjer to ni smiselno. In še tretje vprašanje. Ali je smiselno, da damo dodatno pomoč, nadaljno pomoč tistim državam članicam, ki so v težavah zaradi makrofiskalnega položaja? in ko prijema pomoč v okviru programa za pomoč in če izpolnjuje vse pogoje iz tega programa za pomoč in naš odgovor je, ja, bi moral. Zato, ker imamo tukaj določbo, ki omogoča top-up, torej dodatna sredstva, ki omogočajo dodatno financiranje. Po mnenju komisije je to dosledno in upravičeno, to je svežen mehanizmov, ki so smiselni. Uh, finally, uh, a, a word of... In potem še nekaj o zmogljivosti Connecting Europe. Ta odbor je imel seveda priložnost prisluhniti kolegom iz komisije, ki so odgovorni za regulacijo, kar se tiče interakcije med kohezijsko politiko in pa Connecting Europe bo zelo pomembno zagotoviti, da bo to dobro delovalo, učinkovito delovalo. Vemo, da bodo nekatere države članice morale vedeti, katere projekte bo financirala zmogljivost Connecting Europe, ehm, kaj lahko pričakujejo od eh, zmogljivosti in kaj od eh, kohezijske politike. Zato moramo zagotoviti dovolj jasnosti glede tega, kako se določa prednostne naloge, tako da bo obstajala določena predvidljivost za države članice in bodo lahko ustrezno načrtovale. Če bomo to dosegli, potem bo možno dobiti najbolje od obeh svetov. Eh, lahko bomo zagotovili ključne infrastrukturne povezave, ki bodo dobile pravočasno eh, sredstva. Eh, na pravi način, eh, tako da bodo dosegle dobre rezultate in da bomo lahko to povežali z ukrepi, ki bodo spreti v okviru kohezijske politike. Hvala lepa, Kostanca Kril. Ja, vielen Dank, uh, Danuta. Hvala lepa. Mogoče bi morali najprej pojasniti naslednje. Lambert in pa sama sem sva izbrala štiri točke iz delovnega dokumenta, o katerih sva, začela, sva želela podrobno razpravljati. Nobenega smisla nima, da potem vsakeč dve uri govorimo o vsem, kajti če govorimo o vsem, potem na koncu ne razjasnimo ničesar. Zato prosim, da se osredotočite na te štiri teme in zato tudi sedaj nisem nič povedala o makropogojevanju ali o zmogljivosti Connecting Europe, kajti sedaj ni pravi trenutek za to. Od, s tem se bomo podrobno ukvarjali na naslednjih zasedanjih odbora. In pa še nekaj pripomp eh, k prednostnim nalogam, ki bi jih naj obravnavali danes. Kolega Goodmanis je spraševal, kako bi naj izgledala fleksibilnost, prožnost. Torej, ali bo to izgledalo tako, da bi lahko prehajal iz ene prednostne naloge na drugo. Eh, ne, seveda to ne bo možnost. Prožnost mora biti določena na začetku, v času pogajan o eh, partnerskih pogodbah. To bodo skupaj uredili države članice, regije in komisija. Moramo poskrbiti za to, da bo to natančno določeno kako se lahko regije, mesta in lokalne skupnosti udeležujejo pri pripravi teh partnerskih pogodb. S komisijo moramo še podrobno razpravljati o tem, kaj natančno komisija meni za vsem, kar je napovedala v osnutku uredbe. To je naš namen. Elizabet, eh, ja, vem, da bi se lahko medve dolgo pogovarjale. Vem, da je bila moja politična skupina proti earmarkingu pri zadnjem ampak, eh, pogajanju, ampak nismo uspeli glede tega doseči večine. In eh, če se danes ozremo nazaj, se vsi strinjamo glede tega, da je Lizbonska strategija propadla, earmarking je bil nam prilagojen Lizbonski strategiji in eh, zdi se mi, da je to samo potrdilo tega, da z earmarkingom samim nič ne dosežemo. Zato se moramo vprašati, Eh, kaj pri današnjem predlogu služi doseganju ciljev oziroma kaj je zgolj nek korzet za regije, za mesta, za skupnosti, eh, zato da se jih sili v nekaj, kar pravzaprav ni koristno za dolgoročni razvoj teh regij. In pa naj še enkrat razpravljamo o demografskem razvoju. Seveda, demografski razvoj sam po sebi ni cilj. To obstaja, to je izziv in po mojem mnenju soočanje s tem izzivom ni primerno zagotovljeno s tem, kar je zapisano v uredbi. Mislim, da se temu ne posveča dovolj pozornosti. Eh, ko se sprašujemo o prihodnosti kohezijske politike. Eh, Jan je postavil pomembno vprašanje, namreč kdaj bomo odločali o vsebinah. Ali takrat, ko je finančni okvir že odločen, oziroma ali o tem odločamo že prej. Eh, Jan, popolnoma prav imaš. Oba, Lambert in pa jaz, sva prepričana, da ne moremo zaključiti pogajanj brez tega, da bi vedeli, kakšen je naš proračun. Komisija v svojih predlogih ubira pot, eh, ki ni tako ambiciozna, kot želi parlament. In eh, če si vse skupaj ogledamo natančno, potem pravzaprav nimamo niti enake količine sredstev, ampak imamo na razpolago manj sredstev za kohezijsko politiko, kot v sedanjem časovnem okviru. In eh, če bo svet vse skupaj še skrčil, potem eh, bo s tem pravzaprav posegel v eh, samo strukturo kohezijske politike, v sklade in moramo se bomo vprašati, kaj si lahko sploh še privoščimo v okviru kohezijske politike in kaj ne. Morda bo svet. Uh, dovolj pameten, da bo sprejel eh, predloge komisije in potem ne bo potrebno o tem dodatno razmišljati. Ampak eh, ne morem si predstavljati, kaj bi se zgodilo, če bi se morali najprej, dolo, najprej eh, spet odločati o osnovnih strukturah. Zato brez tega, da poznamo proračun, ne moremo odločati o, o vsebinskih vprašanjih. Potem uh, glede vseh drugih vidikov teh štirih točk, eh, smo si v glavnem eh, edini, vsi vemo, kaj želimo, vse skupaj je potrebno še spremeniti v nek politični pristop. In uh, vse skupaj moramo potem uh, na upravičen način razpisati tudi v uredbo in poskrbeti za to, da bomo ohranili ravnovese med splošno uredbo in pa uh, uredbami, ki določajo sklade, kajti tu so resnično prekrivanja zelo velika. Eh, januarja se bomo še enkrat sestali za to, da se bomo ukvarjali z eh, razvojem mest. To je povezano z vsem skupaj. Eh, socialni sklad, regionalni sklad, splošna uredba, čezmejno sodelovanje, povsod je to zajeto. Zato moramo paziti, kaj želimo um, doseči z vsem skupaj. In pa še nekaj, čeprav nisem govorila o kvotah. No, gospod Martin. Mislim, da regije niso tako fleksibilne, kot ste govorili vi. Če si ogledamo bolj razvito regijo, naprimer v severni Italiji, potem moram tam od skupnega proračuna dati 52 uh, eh, odstotkov za socialni sklad. Ostane nam 48 odstotkov. Od 48 odstotkov moram dati vsaj 5 odstotkov za mestni razvoj. Ostane 43 odstotkov. Od teh 43 odstotkov vzamem 80 odstotkov za tri ključne prednostne naloge in od teh 80 odstotkov potem še 20 odstotkov za energetsko učinkovitost in oziroma ali obnovljive vire. Ne vem, koliko odstotkov sploh ostane, mislim, da približno 20 odstotkov. S temi 20 odstotki lahko potem poskrbim za to, da eh, dejansko upoštevam še preostale prednostne naloge eh, glede na posamezno regijo. To res ni veliko in ne moremo tukaj govoriti o vidnosti. Zato moramo razmisliti o tem, kako doseči to splošno ravnovesje, kako lahko preverimo, ali je to dejansko to, kar želimo. Ne želimo takšne kohezijske politike, ki bi bila namenjena samo strategiji za leto 2020. Ne želimo kohezijsko politiko, ki bo služila trajnostnemu razvoju regij, dolgoročnemu razvoju regij, tako kot eh, nas k temu zavezuje tudi pogodba. Zato moramo razmisliti o tem, ali je ta prožnost, eh, ki jo imamo, dovoljšna za to, da lahko postopoma odpravljamo razlike med regijami in da lahko spodbujamo trajnostni razvoj. Hvala. Eh, Hvala lepa. Gospa Hübner je zapustila sejo, morda se bo vrnila. Eh, no, kakorkoli vsem kolegom se zahvaljujem, dodal bom samo to. Da, kar se tiče pristopa, bomo naslednjič razpravljali o štirih točkah. Odnose med posameznimi skladi, splošni okvir. um, in kaj to predstavlja v praksi. Če si ogledate posamezne cilje v zvezi s posameznimi skladi, eh, je ta slika široka. Če si ogledamo sklad za regionalni razvoj in pa naprimer vprašanje energije, ja, eh, morda bi tukaj morali uporabiti kak drug sklad mislim, da bi lahko imeli tudi neformalno delovno skupino, ki bi se ogledala te ideje. Potem partnerstvo 9 eh, ali 11, eh, to je zelo pomembno, to je blizu našim državljanom, pomembno je, kdo je soodeležen pri odločitvah, o tem je potrebno razpravljati tudi z drugimi poročevalci v senci z drugih odborov. Potem zgornje meje in pa druge točke. Štiri točke bodo naslednjič naše prednostne točke. No, sedaj pa točka 8 na dnevnem redu. Gre za razvoj makroregionalnih strategij v Evropski uniji, sedanja praksa in prihodnji izzivi, zlasti v sredozemlju, naš poročevalec v zvezi s tem. Uh, je gospod Alfonsi, ki mu kar dajem besedo. Euh, monsieur le Président, je suis un, un, un petit peu. Gospod predsedujoči, nekoliko me skrbi vse skupaj, namreč poročevalec v senci, ki je bil prisoten celo popovdne, ni več v dvorani, gospod Korola je sicer tu. 20 minut nam ostaja do konca seje, poročilo je bilo predvideno za eno uro. Ne vem, ali je to dovolj časa, predvsem pa me skrbi to, da obeh poročevalcev v senci ni trenutno v dvorani, čeprav sta bila prisotna na seji. Druga točka je bila predvidena za danes popovdne in sicer. točka, ki bi jo moral predstaviti poročevalec, ki ga danes ni. Potem je tu še ena točka, poročilo obisko delegacije odbora regi. Ne vem, ali ne bi raje mojo točko obravnavali jutri. Kaj pravi poročevalec v senci? Ja, I'm a little bit puzzled for, because of this, this aperture here ja, nekoliko sem zmeden zaradi te naprave tukaj. E, ja, prav imate, to je bilo predvideno za jutri zjutraj in uh, mislim, da je res, da lahko o tem razpravljamo samo z poročevacijo esenci in tako naprej. Um, ampak ne moremo vam obljubiti cele ure. Uh, gre za vprašanje uh, vsebine, ne časa. Ja, lahko se dogovorimo, da bomo to obravnavali jutri v pol ure. Ali pa v 40 minutah. Dobro. Ali želite to obravnavati sedaj? Ne, se strinjam z vašim predlogom, predsedujoči je res. It's okay? Okay. Now, now we have left. Dobro. Potem nam ostaja poročilo o obisku delegacije odbora regi v Varšavi od 16. do 17. oktobra. Zapisnik imate v dosejih kakor videti, smo bili tam tako na začetku predsedstva, danes pa smo slišali, kako je ministrica predstavila dosežke eh, polskega predsedstva. Se pravi, razpravo smo začeli že zgodaj, Morda bi bilo dovolj, če bi o tem eh, govoril en govornik, če se vsi strinjajo glede tega. Da, dobro. Ja, mislim, da smo um, predsedstvo večkrat obiskali v tej polovici leta in nadaljevali bomo s tem postopkom, kajti s tem dobimo potrebne informacije. že na začetku nekega predsedovanja. To je moj občutek. Zdaj pa vidim en prst, gospod Albrecht. Ja, hvala, gospod predsedujoči. Eh, v času obiska v Varsavi eh, gostilo nas je Ministrstvo za regionalni razvoj. Eh, no, takrat je bilo podanih kar nekaj pomembnih pripomp v zvezi z novo zakonodajo. Govorili smo o problemih, o težavah in pomembno je za nas vse, da se spomnimo na to, kakšne so bile pripombe ene izmed držav članic. Šlo je za pomemben sestanek z pomembnimi in konkretnimi rezultati. Zato bi lahko morda eh, med razpravo o zakonodaji spomnili na Eh, to raz, na rezultate te razprave. Vulling, dan kijk ik naar de agenda. Dan is hiermee. Hvala, želim do kaj dodati. Mm, ogledujem si dnevni red, da vidim, kaj nam je ostalo. Eh, mislim, da smo končali eh, ta del zasedanja, tako da se ponovno vidimo jutri zjutraj ob 9. uri. In, uh, takrat bo dnevni red tako, kot je predviden. Takšen, kot je predviden. Hvala.